So, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, merci. Spoštovane dame in gospodje, začeti moramo. Današnji program je dokaj natrpan in eh, rad bi skupaj z vami predelal vse točke, če se strinjate. Najprej sprejete dnevnega reda. Tu imamo naslednjo obvestilo. Številka oziroma na dnevnem redu 15. Tu gre za Evropski socialni sklad. To točko bomo obravnavali po četrti točki, torej po sporočilih predsedstva, po navrsti predstavitev Elizabet. Na to pa bomo nadaljevali po običajnem vrstnem redu. Na to sledi mnenje o ponovni industrializaciji Evrope kolega Bulonda vendar bomo to premaknili za točko 20. In potem, kar se tiče sedme točke, poročilo predsednice gospe Beres, gre za sprejemanje prenosa zakonodajnih pooblastil in nadzor držav članic nad izvajanjem izvedbenih pooblastil komisije. Tu moramo biti dokaj um, trezni in prisotni, ko bomo obravnavali to točko tu ne bomo obravnavali sprememb, temveč bo potekalo samo glasovanje in sicer jutri, kaj tri glede te točke smo že dosegli sporazum. Dobro. Potem je tu obravnava o točki, ki se nanaša na mnenje, ki ga podajamo za odbor AFET in to bomo premaknili na dnevni red eh, za jutri pred 14. točko. Toliko torej o dnevnem redu in njegovi spremembi. S tem ga lahko sprememo. Dobro, hvala. Potem nadaljujemo čisto na hitro. Tu gre predstavitev. Um, programa za rasti. Potekal bo skupni sestanek z odborom Ekom in Envi in sicer v Strasburu 21. bo potekalo posebno zasedanje od 18.15 na 8.15 naprej, ko komisar Andor bo predstavil to poročilo, ki ga je pripravila Evropska komisija 13. novembra. V Strasburu bomo torej vodili zelo pomembno razpravo. Če imate pri sebi že svoje koledarje, bi bilo dobro, da si to zapišete. Potem um, tolmačenje in prevajanje, sredila bo splošna tema, ki je zelo pomembna, potem je tu poročilo o napredku po zadnjem sestanku odbor, v odboru Empel, tu ni nobenih pripomp, torej smo. Se lahko strinjamo, da vedno dobro pripravljamo poročila, tudi naše delo se spremlja prek um, spleta, pol sveta nas tako rekoč spremlja prek spleta in nam gleda pod prste pri našem delu. Kolegom bi rad spodaril, da imamo danes velik časovni pritisk. Za vsako točko, kolegi, boste imeli le 15 minut. Toliko kot opozorilo. In tudi državljanom naj povem, da iz točk na točko dnevnega reda lahko prehajamo zelo hitro in to želimo danes eh, pokazati. Gospa Elizabet dobi besedo, izvolite. Hvala gospod predsednik, samo še ena zadeva v zvezi z zadnjim dialogom, to je bil 26. imeli pa bomo še 27. naslednji teden, dovolite mi torej čisto preprosto, naj se res iskreno iz dna srca zahvalim vsem našim administratorjem, vsem članom pogajalske ekipe in to so vedno zelo vzdržljivi ljudje, zadnji dialog se je zaključil o pol dveh zjutraj in šlo je za zelo težavne točke, tako da moram reči, da so vsi odlično zdržali. Še enkrat prisrčna hvala vsem udeležencem. Na zadnjem zasedanju smo pravzaprav prečistili vse točke sporazuma, ki smo jih do zdaj oblikovali tekom pogajanj. Vendar smo lahko končno prišli do teh najtežjih točk, ki so nam ostale in zdaj se nahajamo v v najtežjem delu pogajanj in tu smo vsi zelo odločeni. Prva taka težka točka je prenesti 27 odstotkov kohezijskega sklada in Moram reči, da se lahko zanesemo na vse, kar so nam podali naši poročevalci. Prav tako nas podpira tudi predsednik eh, odbora za proračun in tudi predsednik parlamenta je zelo naklonjen našim zahtevam in lahko rečem, da sem se dobro. Eh, uspela pogovoriti tudi z Jozefom Dolom in poskušamo prenesti vso težo, kar je premoremo na te zadnje težavne točke. Ne gre za majhno zadevo, gre za 11 milijard evrov za človeški kapital, če lahko tako rečem. In res moramo storiti vse, da lahko izpeljamo ta načrt. Druga pomembna zadeva, je pobuda za zaposlovanje mladih. Najbrž se spominjate, da se je v besedilu govorilo o regijah, ki bodo lahko črpale ta sredstva. To so tiste, ki imajo več kot 25 odstotkov eh, brezposelnih mladih v najmlajši starostni skupini potem gre tudi za regije, ki imajo več kot 22,9 eh, odstotka mladih brezposelnih, to že šteje za resno stopnjo. In tu nam ni uspelo uporabiti vseh vzvodov v pogajanjih. Videli bomo, kaj bomo lahko storili eh, v sorazmerju z drugimi našimi zahtevami. Imamo torej te predloge sprememb, ki smo jih eh, podali tudi v smislu, da bi se ta starostna meja raztegnila do 30 let. No, nekaj od tega se bo mogoče dalo izpogajati. Tretja točka. Radi bi videli tudi, da bi se svet vrnil na te zadeve in da bi 20 odstotkov teh sredstev namenili boju proti revščini in socialni izključenosti. In še zadnja zadeva, da bi invalidnim osebam in beguncem tudi omogočili, da bi lahko bili upravičeni do teh sredstev, torej do sredstev iz socialnega sklada. To so torej te zadeve, ki jih imamo izoblikovane in sedaj se moramo izboriti za to. Potem še ena zadeva glede osnutka proračuna za leto 2014. Se spomnite, da je šlo za to, da smo rekli, da bomo ustrali na pobudi za zaposlovanje mladih in tu je bil določen dobropis 3 milijarde 400 eh, milijonov evrov je bilo namenjenih temu, ostalo je eh, od tega 2 milijardi 600 milijonov za leto 2015. To se torej lahko prenese na projekte in dobro bi bilo sedaj razmisliti, kateri so tisti eh, projekti, ki bi lahko to koristo uporabili v letu 2015. Potem pa še zadnja zadeva, naš 27. Eh, trilog bo potekal naslednji torek in upamo, da nam bo uspelo doseči kakšne rezultate, ne da bi čakali do 30. trialoga. Mislim, da je bila odločitev, da nam besedo najprej Elizabet zelo dobra. Tudi pogajanja dobro potekajo v vaših rokah. Še kdo želi besedo? Maskina predsedujoči, nimam ravno vprašanja. Sam bi se rad bolj zahvalil kolegici za izjemno opravljeno delo. Hvala celotni pogajalski ekipi. Elizabet ve, da jo sam popolnoma podpiram pri sami taktiki in strategiji, ki jo uporablja. No, ona sicer to živi, ampak vseeno bi rad na glas povedal, da pri teh dveh vprašanjih, ki nas najbolj skrbita, To je pobuda za mlade. Pobudo za mlade je treba razširiti na več regij, na več mladih, zato ker imamo z mladimi hude težave. Ne moremo dati zgolj delnega odgovora. Sam osebno menim, da če bomo izbirali torej med širitvijo na več regij ali širitvijo na večjo skupino posameznikov, potem predlagam, da bi se zauzemali za to, da se pobuda za mlade razširi predvsem na skupino mladih med 23 in 26 letom. Nekje največjo brezposobnost doživljajo prav mladi v starostni skupini od 25 do 30 let. Sicer pa podpiram kolegico pri pogajanjih. Hvala. Najlepša hvala za še nadaljne vprašanja. Izvolite.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 komisijo in svet, da naj se ti predlogi dejansko izvajajo. V mestnem času sem se sestala s komisarjem Andorjem in dobila sem občutek, da ni ravno prav zauzet na tem področju. Ni zato, da bi to pobudo razširili na osebe do 30. leta. Tako da, Elizabet, sedaj imam vprašanje zate. Ali obstaja možnost, da izvedemo to, kar si predlagala? Hvala.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 če govorimo o tem, kdo bodo lahko upravičenci teh sredstev. Ne gre toliko za to, katero starostno mejo eh, določimo, ampak gre za število mladih, ki padejo v to kategorijo. In eh, hočemo imeti eh, zadeve tako jasne, da ne bo prišlo do nevarnosti razvodenitve te pobude na preširoko skupino zaradi eh, boljše učinkovitosti, eh, mislim, da hočemo imeti boljšo pobudo in tudi jamstvo za mlade in to ne samo za nekaj teh regij, ki imajo res to skupino od 15 do 27 let v razmerju čez 25 odstotkov, ampak da bi dejansko za vse regije poskrbeli za boljšo pobudo za mlade. Moramo imeti v kombinaciji z jamstvom za mlade eh, sredstvo, da se resno lotimo tega problema, ki je zelo pereč. Vse politične skupine so stopile skupaj in res se vsem zahvaljujem za to veliko mero solidarnosti, in uh, resnično smo se po 26 trialogih res naučili skupaj delati. Da, da, res je, da je težko sodelovati z vsemi tremi evropskimi institucijami, to razumem. Najlepša hvala Elizabet za um, delo in vsem kolegom, ki so sodelovali pri teh pogajanjih. Sedaj pa naslednja točka, četrta točka, Sarije Saja je na vrsti, gre za. Um, šest um, predlogov sprememb in kompromisne predloge o razvrščanju, označevanju in pakiranju zmesi. Sari, izvolite. Hvala. Na voljo imamo dva um, sporazumna predloga sprememb, ki se nanašata na uvodne izjave. S tem bi lahko povečali oziroma izpostavili, da ne bi smeli gledati na standarde kot na omejitve. Tu želimo podpreti predvsem MSP in njihova podjetja. V kompromisnem predlogu B sem razumela, da bo prišlo do popravka lingvistične narave. Sedaj bomo zapisali, da bi morali vseh pet direktiv um, pregledati, zato da bi zagotovili in tako naprej. S tem imamo v mislih, da bi morali direktive nenehno posodabljati in čeprav eh, razumem, bo ena izmed poslank prav tako podala dodatne spremembe, ampak mislim, da bi lahko nasplošno predloge sprejeli. Vsi predlogi sprememb, ki sem jih sama vložila, so bolj tehnične narave. Večinoma jih eh, sprejemajo tudi tehnični strokovnjaki, ki prihajajo iz komisije. Čeprav razumem, ne bi smelo prihajati do nikakršnih težav jutri. Upam, da bomo lahko dosegli sporazum v prvi obravnavi in da bodo lahko vse politične skupine podprle to pobudo svoje strani se torej lahko zahvalim eh, poročevalcem v Senci, ki so bili zelo kooperativni pri pripravi poročila. Hvala. Najlepša hvala, Sari. Ja, zadeve so videti dobro. Bomo videli, kako bo Ole Kristensen je poročevalec v Senci za socialiste. Izvolite. Najlepša hvala, Tomas. Najlepša hvala tudi poročevalki za zelo dobro sodelovanje. Vesel sem, da je poročevalka upoštevala številne naše predloge svojih eh, sporazumnih eh, predlogih sprememb. Vesel sem, da je varnosti in zdravja pri delu ne obravnavamo kot eh, bremena za podjetja, da spodbujemo torej podjetja, da zaščitijo svoje delavci. To je eno izmed načel listine o zaščiti človekovih pravic in nekateri delavci so bolj eh, ogroženi zaradi izpostavljenosti kemikalij, naprimer delavci v tovarnah in naprimer eh, frizeri so izpostavljeni večjemu stiku s kemikalijami, pri tem pa niso obveščeni, obveščeni o dejanskih tveganjih, katerim so na ta način izpostavljeni. Najlepša hvala torej, da ste se vedno spominjali, da tu ne gre samo za tehnične zadeve, temveč dejansko za ljudi. Hvala. Najlepša hvala, gospod Ole hvala tudi za prožno varnost, ki ste omenili. Merin Harkin uh, ni tu, ampak uh, gospod Benjen bo sedaj prevzel besedo. Izvolite. Da, najlepša hvala, Merjan se upravičuje, ker danes ne more biti z nami in se eh, to sam prevzemam to nalogo. Rada bi se zahvalila poročevalki za dobro delo. Čeprav gre za zelo tehničen dokument, je iz razprav, ki jih je gospa Harkin vodila s komisijo, ugotoviti, moč ugotoviti, da se številni predlogi sprememb nanašajo na terminologijo in gospa Harkin meni, da je to utemeljeno in izboljšuje besedilo. Glede kompromisnega predloga B bi Harkin, gospa Harkin morda pozvala vse um, poročevalce v senci, da bi prišlo do rednega ponovnega preverjanja kajti drugače ne bomo zagotovili kontinuiteti te pregleda. Tako tudi Mm, ne bomo predvidevali, da bo na voljo vedno dokončni dokument, ampak bo dokument vedno podvržen novi reviziji. Tudi ALDE se pridružuje temi, da bi, temu, da bi šlo za periodični pregled omenjenih direktiv. Drugače, gospod Harkin, zadovoljna s poročilom in predlaganimi predlogi sprememb in bo jutri glasovala za poročilo. Hvala. Hvala. Še kdo želi besedo? Sari bo dobila besedo kot zadnja. Bi se rada ozvala komisija? Seveda, izvolite. Uh, hvala, predsedujoči. Najlepša hvala, da ste mi dali priložnost, da se oglasim glede teh predlogov sprememb. Službe komisije so vesele oziroma zadovoljne s predlaganimi spre, predlogi sprememb, nanašajo se predvsem na terminologijo in na uredbo CLP. Gre za pojasnitev natančnega razmerja med nekdanjim in sedanjim sistemom klasifikacije. Gre tudi za uvedbo do nekaterih določenih podkategorij ki jih lahko obravnavamo kot um, skladne z celotnim pristopom nenehnega posodabljanja direktiv v skladu s tehničnim napredkom. Izrazili pa bi zaskrbljenost nad predlogom o spremem 10 in 11. Zdi se nam namreč, da ni dovolj, da se nanašamo samo na podkategorije ena ali ena D. Treba bi se bilo sklicevati tudi na prvo kategorijo. Prva kategorija namreč eh, zaobjema tudi primere, v katerih ni, predlož, ni možnosti umestiti snovi v podkategorije 1A ali 1B. Prav tako bi radi izpostavili, da bi morali zapisati ali na mesto in v desetem in enajstem predlogu spremembe. Poleg tega naj glede predlogov spremem 23 in 24 izpostavim, da pripraja, prihaja do težav pri nekaterih delih teh predlogov sprememb. Ne moremo jih neposredno povezati s trenutnim predlogom o uskladitvi petih direktiv na področju varnosti in zdravja pri delu. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi komisiji. Zadnjo besedo pa dobi poročevalka gospa Sari. Sure our... Uh, Najlepša hvala komisiji za podane pripombe. Prepričana sem, da se bomo lahko na te podrobnosti vrnili med samimi trialogi. Popolnoma se strinjam, da je obesedite v periodični pregled, periodic review, um, zelo dobra, boljša kot trenutna obeseditev in zanima me, kako je s sekretarijatom, če bo Alde to pred, spremembo predložil jutri, um, bo, se bomo lahko torej lahko zadinili, gledite, da, dobro, kajti tudi v angliščini se to zdi dobro. V redu, hvala. Da videti je, da je treba zadeve spremeniti in da bo treba morda delati pozno v noč, pa pustimo direktivo o delovnem času strani, ob strani. To bo uredil sekretarjat. Potem naslednja točka na dnevnem redu je številka 5. Tu gre uresničevanje načela enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu. Adam Kota je poročevalec. Izvolite. Köszönöm a szót. Most a kompromisszumokról lesz szó. Najlepša hvala, predsedujoči. Rad bi spregovoril o kompromisnih predlogih. Oblikovali smo sedem sporazumnih predlogov sprememb. Na zadnje smo namreč eh, sporočevalci v Senci imeli izvrsten sestanek, ki je potekal v zelo dobrem ozračju. Odkrito smo razpravljali o naših uh, pogledih na zadeve, izpostavljeni so bili amandmaji, ki bi jih lahko združili v kompromisne predloge sprememb. Mislim, da so poslanske skupine zadovoljne nad trenutnimi predlogi. Seveda prihaja sicer do nekaterih razhajanj med stališči političnih skupin. težko je bilo najti rešitev, ki bi bila popolnoma v celoti spremenljiva vse, vse strani. V prvotnih predlogih sprememb smo stremeli k uravnoteženosti. Upam, da bodo politične skupine lahko ta pristop sprejele. Kajti zastavlja se vprašanje, kako razlikovati med eh, različnimi skupinami, nad katerimi se izvaja diskriminacija. Te skupine je treba obravnavati enakopravno kot um, odbor za zaposlovanje. In uh, če dovolite, samo trenutek. sporazumnih predlogih sprememb sem poskušal izpostaviti dejstvo, da je govora samo o direktivi 78 skozi 2000. Omemba katerekoli druge direktive z drugega področja se ne zdi sprejemljiva. Kompromisni predlogi oziroma vsak kompromisni predlog temelji samo in izključno na direktivi 78 iz leta 2000. Kar se tiče te direktive, upam, da bomo poslali jasno sporočilo glede tega, kaj je treba storiti, na katere elemente se je treba osredotočiti, kakšne študije je treba izvesti. Tu gre predvsem za delo agencije za temeljne pravice. Sedaj pa dajem priložnost kolegom za zastavijo vprašanja. Sedaj pa Minodora Kliveci kot prva izmed poročevalk v senci. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila gospodu Koši za ta konstruktivni pristop. Uh, foarte pe scurt, uh, din punctul de vedere al uh, socialiștilor, avem o observație. Răsprave s-au bile sporočevalci v senci res zelo plodne. Pri kompromisnem predlogu A naj omenim eh, predlog spremembe 37. Tega ne bi smeli eh, vključiti v kompromisne predloge, zaradi tega, ker bomo ta predlog umaknili. Torej, sporozumni predlog A obstan, ostane takšen, kakršen je, samo amandma 37, ki se tu omenja v okviru predloga A, naj bi črtali. Potem eh, sporazumni predlog E, tega ne moramo podpreti, saj ne v trenutni obliki. Trenutna formulacija namreč govori o tem, da primankuje podatkov, da podatki niso razpoložljivi vendar tu se omenjajo težave, ki se nam zdijo zelo pomembni. Zapisano pa je v tej formulaciji, da podatki niso na voljo. Vendar po našem mnenju je na omenjeno temo na voljo zelo veliko informacij. Tudi evropske institucije so pripravile številne študije, poročila, ki se dotikajo tega področja. Na voljo, tudi sta, na voljo so tudi statistični podatki, ki so zelo povedni, tako da ne moremo podpreti besedila v predlogu sprememb E. Naj omenim še predlog spremembe 33, ki je tu izredno naveden. Poročevalcu sem že povedala, kakšno je naše mnenje. Bi pa še enkrat jasno povedala, da predlog spremembe številka 33 predstavlja predlog, za katerega bomo predlagali glasovanje po delih. Sicer ste vključili ta predlog spremembe v kompromisni predlog, ampak glede na to, da ne sprejemamo vsebine predloga 33, bomo zahtevali glasovanje podeli. Poleg tega je tu še nekaj predlogov sprememb, ki jih kompromisni predlogi niso zaobjeli. Tu gre za predloge sprememb, ki jih sicer eh, podpiramo. Menimo, da je poročilo zelo dobro in upamo, da ne bo težav pri glasovanju. Hvala. Sedaj pa si e ovir za Alde. Tenan, herra president. Põhimõtteli. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nasplošno gledano, naša skupina podpira prenovitev direktive iz leta 2000. Hvala lepa, gospodu Koši, za to, ker je zauzel aktiven pristop. Hvala lepa za dobro sodelovanje. Vloženih je bilo 55 predlogov, 7 kompromisnih predlogov smo oblikovali. Številne od teh predlogov lahko v celoti podpremo, vseeno pa ostaja nekaj predlogov, ki za nas niso sprejemljivi. Predloge lahko razdelimo v dve skupini. V prvi skupini so predlogi, ki še enkrat pojasnjujejo stvari, ki skušajo področje uporabe vključiti tudi nova področja, druga področja. Gre za splošno formulirane predloge sprememb. To vrstno posploševanje pa bi samo težilo samo tolmačenje, kar za tiste, ki bodo pravila morali izvajati, ni sprejemljivo. Glede druge skupine predlogov sprememb pa lahko povem, da se nanaša predvsem na konkretne predpise, standarde. Ti predlogi ostajajo znotraj področja uporabe direktive iz leta 2000. Te predloge pa podpiramo. Če se vrnem nazaj na kompromisne predloge sprememb, 95 odstotkov teh predlogov podpiramo, vendar predlog F za nas ni razumljiv. Zakaj ste vključili delovno inšpekcijo? To se nam zdi prekomeren ukrep. Ne moremo podpreti tega predloga spremembe. Nikakor ne. težko bomo podprli tudi uvodno izjavo ena v trenutni formulaciji. Drugi del te uvodne izjave za nas ni spremljiv, ker ste podali ustni predlog, da se formulacija spremeni. Peti del je spremljiv, drugi ne. Splošno gledano se mi zdi, da je gospod Koša dobro sodeloval s poročevalci v senci, da so upravili dobro delo. Ostaja sicer nekaj manjših izjem, ampak lahko podpremo to poročilo. Hvala. Najlepša hvala. Za zelene dobi besedo gospa Elizabeth. Najlepša hvala. Naj podarim, da je to poročilo zelo pomembno za nas. Zamisel pri tem poročilu je bila, da bi podali samo inicijativno poročilo, preden bi komisija pripravila svojo poročilo, ki ga narekuje sama direktiva in ki obvezuje komisijo, da pripravi poročilo. To je bil torej naš povod. Želeli smo še predtem izpostaviti, kaj bi bilo po našem mnenju pomembno vključiti v uradno poročilo. Zaradi tega je poročilo še toliko bolj razočarajoče za naš. Kaj ti? Posameznim elementom, ki so pomembni v okviru direktive, se ne namenja dovoljšne pozornosti. Tako da smo želeli s predlogi sprememb unesti nekatere elemente, ki jih prej ni bilo v poročilu. Cilj je tudi, da bi celotno politiko proti diskriminaciji, na, ki je nekoliko zaspala na evropski ravni, torej predramiti, spodbuditi. Zaradi tega smo podali predloge in moram reči, da nam ni čisto dobro uspelo izoblikovati teh spodbud. Verjetno zaradi tega, ker um, so na tem področju prisotne različne institucije. Na predlogi smo sprememb smo delali dokaj dolgo. In moram reči, da tam, kjer se vseh ljudi ne obravnava enako, se za nas poraja problem. Predvsem imamo težavo s tem, da glavne točke, naprimer spolna identiteta, naprimer, ki naj bi v skladu z odločitvijo koordinatorjev um, prej bil deležen lastnega dokumenta, do tega dokumenta sploh ni prišlo, tako da to bo treba pretehtati um, skupaj s predsedujočim in tudi s predsednikom odbora Libe. O tej točki pravzaprav ni bilo omenjenega nič v samem poročilu. Tu zeva res velika vrzel. Vesela sem, da se sicer v kompromisnem predlogu A nakazuje možna rešitev, če pa boje umaknem torej eh, predlog 33, pa lahko podpremo kompromisni predlog A, ki ga drugače ne bi mogli podpreti. Pri kompromisu E se pridružujem kolegici Kleveti. Mislim, da gre pravzaprav za obratno situacijo. Besedilo trdi torej, da študij ni, da podatkov ni, vendar pa na voljo imamo zelo dobro študijo Evropske agencije za temeljne pravice tako da bi bilo škoda, če te študije ne bi omenili in če bi torej napačno v skladu s trenutno formulacijo navajali, da ne prihaja do, naprimer, um, diskriminacije na podlagi spolne identitete. Tako da tega jasno ne moremo podpreti. Drugim uh, kompromisnim predlogom pa lahko pritrdimo in uh, to smo poročevalcu že sporočili. Zdi se nam, da je vse odvisno od tega, kateri predlogi sprememb se bodo uveljavili, ko bo šlo za končno glasovanje, ali bomo torej poročilo podprli ali ne. S um, predlogi sprememb kolegice Kleveti, naprimer, bi se lahko izboljšali poročilo in če bodo ti sprejeti, bomo lahko podprli tudi celotno poročilo. Hvala. Hvala, Elizabet, za podane komentarje. Je komisija morda pripravljena dodati še kaj? Je kdo na voljo? Seveda, izvolite. Sicer vas ne vidim ravno dobro, ampak izvolite. Najlepša hvala. Ime mi je Petra Šot. Prihajam iz oddelka, ki bo pripravil omenjeno poročilo. In še enkrat lahko izpostavim tisto, kar je izpostavila že moja kolegica. To poročilo bo objavljeno do konca leta in se bo osredotočalo oziroma nanašalo na obe direktivi. Direktivi iz leta, dva, leta 2043 in direktivi 78 iz leta 2000. Torej zaobjel bo obe direktivi. Tokrat bomo se osredotočili predvsem na diskriminacijo na podlagi starosti. Toliko vam lahko povem. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa še poročevalki predajam besedo. Očitno jo povzetek ne bo ravno najbolj enostaven. Köszönöm a kedves kollégák hozzászólását. Hvala lepa. Najlepša hvala kolegicam in kolegom za vse te pripombe in vprašanja. Sam sem skušal upoštevati mnenje vseh političnih skupin, koliko je bilo tole mogoče. Tega mi seveda ni uspelo v celoti izpolniti, nisem uspel ugoditi vsem. Vidim pa, da večina skupin podpira kompromisni svežen. Glede predloga spremembe številka 8. Socialisti sem se pripravljen še enkrat pogovoriti o tem kompromisnem predlogu, vseeno pa bi rad povedal naslednje. Izražanje ekstremističnih mnen je nesprejemljivo ali se vam zdi to morda sprejemljivo? Tu gre za temeljno vprašanje, zato sem se odločil za trenutno rešitev pri osmem predlogu. Predlog E. S kolegi smo res stvari preverili, lahko mi verjamete. Direktiva 78 skozi 2000 se nanaša na večje število skupin, vendar vse skupine niso obravnavane v študijah ali anketah ali pa v statističnih podatkih, ki jih uporablja komisija. Nobenih zanesljivih podatkov nimamo glede diskriminacije na podlagi veroizpovedi. Strinjam se s tistimi kolegi, ki pravijo, da bi morali upoštevati podatke, študije in ankete, ki so na voljo. Dobro je, da to sploh imamo na voljo, vendar je pomembno izpostaviti tudi to, da včasih podatkov za pripravo študije enostavno ni ali pa jih je premalo. Govorimo sedaj torej o svežnju sedmih kompromisnih predlogov sprememb. Sam računam na to, da bo večina ta svežen podprla. Glede glasovanja po delih. Predlagam, da se o tem pogovorimo in da natančno poveste, kaj želite. Vi ste omenjali predlog 37. Socialisti ne želijo torej, da se vključi predlog 37. Želite glasovanje po delih ali bi morda lahko glasovali o predlogu A, če ne bi vključili predloga 37. Te stvari je treba razjasniti, zato da bo glasovanje jutri potekalo nemoteno. Hvala lepo vsem za konstruktiven pristop, veliko veselje mi je bilo sodelovati z vami. Socialistični kolegi pa prosim, če se oglasijo. I, I Želela sem še enkrat stvari pojasniti, nisem bila dovolj jasna. Predlog 37 ste na novo napisali, zato smo ga izključili iz kompromisa. Težav torej ni. Gut, ein problem weniger, Adam. Dobro, težava manj torej. Seveda boste imeli priložnost, da se o zadevi še pogovorite, jutri pa bo potekalo glasovanje. Dobro, zdaj bo treba spremeniti dnevni red. Gospa Zipal je sedaj na vrsti. Točka 8. Gre za akcijski načrt za konkurenčno in trajnostno avtomobilsko industrijo v Evropi. Tudi tu gre za kompromisne predloge sprememb in že komaj čakamo, da spregovorite. Najlepša hvala. Jaz zdi se, da sem ravno pravi trenutek stopila do rano. Tu gre za mnenje, ki ga pripravlja naš odbor glede akcijskega načrta KARS 2020. Najprej naj se zahvalim poročevalcem v senci, potekalo je zasedanje, v katerem smo se zedinili na sedem kompromisnih predlogov. Mislim, da se predvsem strinjamo o tem, da je ravno avtomobilska industrija zelo potrebna pomembna. Torej, avtomobili so zelo pomembni za mobilnost eh, evropskih državljanov. Tudi v okviru avtomobilizma se razvijajo številne študije, uvajo inovacije, na voljo so nova delovna mesta, zastavljajo se številni novi izzivi, novi pogonski mm, sistemi in tu se zastavljajo vprašanja konkurenčnosti ter tudi usposobljenosti delavcev to so pomembne točke, ki jih je treba tu upoštevati in ki so zelo pomembne tudi z stališča dela našega odbora, odbora za zaposlovanje. Naj kar takoj na kratko obrazložim kompromisne predloge v kompromisu A. Pre, še enkrat počrtamo pomembnost avtomobilskega sektorja na splošno. Tu navajamo tisto, kar se. Na to natančno opredeli še v kompromisnem predlogu B, da nam reč preteka na tem področju veliko inovacij, da smo lahko z, za vzgled eh, drugim, ko gre za naložbe na to področje in da je avtomobilizem zelo pomemben stališče za poslovanje. Prizadevati bi si morali, da bi bili prvi vodilni v svetu za to, da bi zagotovili tudi delovna mesta v Evropi. Poleg tega smo predlagali tudi kompromisni predlog, ki se nanaša na strukturne prilagoditve in na vprašanje, kako podpreti podjetja pri premagovanju omenjenih izzivov. Pri tem pa seveda paziti, da te potrebne prilagoditve ne vodijo v to, da prihaja do negativnih učinkov v družbi. Torej, želimo čim bolj omiliti negativne učinke in v navezavi na to, omenjamo tudi vprašanje izobraževanja in uh, načrtovanja pri zaposlovanju, tako da se lahko zaposleni lahko soočijo z novimi izzivi. Pri strukturnih uh, spremembah se v predlogu spremembe D omenja Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, ki je zelo potrebno pomemben, ko gre naprimer za množično eh, zapiranje obratov ali pa znatno zmanjšanje proizvodnje. Tu je potrebno zagotoviti čim hitrejše ukrepanje in zagotoviti določeno zaščito za zaposlene. S tem spodbujamo vse države članice, da dejansko izkoristijo v čim večjem obsegu to možnost, ki jim je dana. V luči teh izzivov pozdravljamo tudi vzpostavitev tako imenovanega sveta za veščine, Skills Council. Tu bi radi pritegnili k sodelovanju vse skupine, tako da bi ugotovili, kateri so izzivi, ki se pojavljajo, kako lahko optimiziramo eh, usposabljanje, kako lahko organiziramo dodatno izobraževanje in kako bi lahko na najboljši način uredili tudi sistem izmenjav. Omenili smo tudi sklad za prilagoditev globalizaciji, ki je v okviru dolgoročnih ukrepov zelo pomemben. Spodbujamo tudi delovanje na področju izobraževanja ter um, usposobljenosti delavcev um, za delo z naprednimi tehnologijami. Pri kompromisnem predlogu E izpostavljamo, kako pomemben je sistem EURES na nacionalnem uh, delovnem trgu, tudi v luči mednarodnih uh, agencij, ki ponujejo delo. Tu govor, je govora tudi o tem, kako lahko posamezniki izboljšajo svoje veščine, kako lahko torej tudi delo za zmanjšan delovni čas premaknemo v delo za polni delovni čas in s tem zagotovimo večjo varnost eh, zaposlenim. Tako omogočamo tudi zaposlovalcem, da dobijo delovno silo, ki jo iščejo. Potem pri kompromisnem predlogu E smo se osredotočali tudi na označevanje. Omenili smo, da bi bilo dobro uvesti oznako za izpuste oglikovega dioksida. Nekatere države to že poznajo. Bil pa je ta predlog nekoliko sporan. Pri tem torej predlagamo, da kompromis A, torej, da o kompromisu A glasujemo. Najprej ločemo in potem ločeno glasujemo še o predlogu, ki se naša na CO2. Hvala. Hvala. Za LS dobi besedo gospa Lopes. Uh, primeru... Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki gospe Sipel za upravljeno delo, drugega pravzaprav ne morem storiti. Odlično smo sodelovali. Uspelo nam je pripraviti sedem kompromisov. ELS podpira teh sedem kompromisov, odstranili ste tiste zadeve, ki so bile moteče za vse. Zato se mi zdi, da imamo sedaj na voljo dobro besedilo, ki ustreza vsem. Avtomobilska industrija v Evropi je pomembna za številne regije v Evropi, tudi pri nas. To je pomemben sektor tudi za voljo gospodarske rasti. V tem kontekstu je treba govoriti tudi o varnosti, o kakovosti. Upam, da bomo postopoma tudi ta sektor naredili bolj zelen. Želimo si, da bi sektor bolj spoštoval okolje. Ne bom ponavljala tistega, kar je povedala poročevalka, zato ker se strinjam z vsemi kompromisnimi predlogi. V skupini smo se o tem pogovarjali in smo jim naklonjeni, kot rečeno. Bi pa rada podarila nekaj, kar se mi zdi pomembno. Namreč uporabiti bi morali vsa razpoložljiva sredstva. Evropska sredstva, v mislih imam socialni sklad, zato da bi izboljšali veščine in znanja delavcev. Bolje bi se morali pripraviti tudi na prihodnje potrebe tega sektora, tudi Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji bi lahko uporabili za to, da podpremo tiste delavce, ki jih je prizadel proces prestrukturiranja. Kompromis C je zelo pomemben z tega vidika. Govori o tem, da bi morali pripraviti dolgoročno strategijo, da bi se ustrezno pripravili na dolgoročne zahteve v tem sektorju, da bi zmanjšali, kolikor se le da, težave, ki jih prinese prestrukturiranje. Tudi poročilo Serka se je o tem govorilo, množično smo ga podprli. Mislim, da je poročilo kolegice, dobro, da ga lahko podpremo in jim želim, in jim želim veliko sreče. Hvala. Hvala lepa. Filip Benjon za liberalce je naslednji. Hvala lepa. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalki za pripravo tega mnenja oziroma poročila. Večinoma smo se kar strinjali z zadevami. Ta dosje je pomemben, še posebej za moje volilno okrožje, avtomobilska industrija pri nas zaposluje na veliko. V sebi ima tudi velik potencial, pa ne samo potencial. V mojem volilnem okrožju se ta potencial izraža tudi v praksi. Pri nas so najavili 1700 novih delovnih mest, izboljšali smo gorivno učinkovitost. Lani smo slišali, da bodo odprli novo tovarno, ki bo proizvajala motorje. Ta tovarna naj bi se odprla v prihodnem mesecu. V zadnjih treh letih so pri nas v mojem volilnem okrožju ustvarili na ta račun 10 tisoč delovnih mest. Vem, da tudi proizvajalci v mojem volilnem okrožju, okrožju že uporabljajo evropska sredstva za raziskave in razvoj. Tudi v prejšnjem programskem obdobju so jih porabljali, želeli so izboljšati ne samo učinkovitost goriva, temveč tudi varnost zanesljivost proizvodov, tako da lahko podprem vse predloge sprememb, no, ne čisto vsakega, ampak kompromisne predloge lahko podpremo. Kompromisni predlogi so upoštevali tudi naše predloge, priča smo bili določenim pozitivnim, konstruktivnim predlogom strani drugih skupin. Kompromisni predlog A je še posebej pozitiven, podarja tisto, kar sem prej povedal, namreč kakšen potencial nosi v sebi avtomobilska industrija. Predlog F se usmerja na usposabljanje, novo usposabljanje državljanov, zato da bi čim bolje izkoristili priložnosti, ki jih ponuja ta sektor. Na sestankih poročevalcev v senci sem večkrat povedal, da bi morali obrati bolj pozitiven ton. Namreč nekateri so menili, da smo določena področja nekako temačno obravnavali v smislu, da je avtomobilska industrija v zatonu. Ne smemo še enkrat opraviti izključno razprave o prestrukturiranju. Prestrukturiranje je pomembno, vendar moramo izpostavljati tudi pozitivne zgodbe. Predvsem bi morali podariti ta potencial za dodatno zaposlovanje v tem sektorju. V nekaterih sektorjih prihaja do pomlajevanja, do zgodb o uspehu in želimo si, da bi se ta zgodba o uspehu nadaljevala. Na voljo imamo tudi evropska sredstva, ki nam lahko pomagajo narediti avtomobilsko industrijo bolj konkurenčno na svetovni ravni, s tem pa bo tudi ta industrija postala zgodba o uspehu. Hvala lepa. Nihče drug se ni javil k besedi. Evropska komisija, gospa Kunova se motim ali ste res vi, gospa Kuksova. Hvala, zastopam GD Enterprise. Mi smo pripravili sporočilo na to temo. Hvala lepa za vse te konstruktivne pripombe. Nimamo kakšnih dodatnih pripomb. Saj ne zaenkrat. Hvala. Hvala lepa, gospa Kuksova. Sedaj pa sem prav izgovoril. Birgit, bi zaključila to razpravo? Jutri nas čaka glasovanje. Da, jutri torej glasujemo. Rada bi se zahvalila kolegom in kolegicam za sodelovanje. Gospodu Benjenu sem um, hvaležna, da je bilo še enkrat omenjeno področje raziskovanja in inovacij. Torej, ne želimo imeti samo avtomobilske industrije kot same, ampak želimo biti vodilni. Potem, ko se ko govorimo o novih pogonskih sistemih in materijalih, ki se uporabljajo, menim, da se s kompromisnim predlogom, ki govori o tem, gibljemo upravno smer, tako da upam, da bomo jih lahko dobro glasovali. Hvala. Jutri torej res glasujemo, 17. oktobra pa bo glasoval tudi ITRE upam, da bodo upoštevali to, kar bomo mi sprejeli jutri v svojem mnenju. Sedaj prihajamo na devetno točko. Gospa poročevalka je tudi tu, François Castex. Gre za letno poročilo o politiki konkurence EU. François, beseda je tvoja. Hvala lepa, predsedujoči. Prejšnji teden smo imeli izmenjavo mnen. Ugotovili smo, da smo relativno soglasni v odboru glede mnenja, ki sem ga pripravila. Zahvaljujoč temu soglasju smo uspeli pripraviti kompromisne predloge sprememb. Osem jih je vse skupaj. Vse te kompromisne predloge smo vključili v mnenje. Za voljo kompromisnih predlogov smo uspeli zbrati podporo vseh političnih skupin. Ne vem, želite, da se daj bolj podrobno predstavim vsak kompromisni predlog ali ne? Pomembno je, kaj bomo storili glede konkurenčnega prava v Evropski uniji in pravic, ki jih le to pravo ponuja zlasti v strateško pomembnih sektorjih. Na voljo imamo kar nekaj rezerv, tudi v socialnem skladu Lizmonska pogodba govori o tem člen 9 in člen 14 ter protokol 26 o storitvah splošnega gospodarskega interesa. Ne vem, komisija, predvsem GED, Enterprise bi morala nekaj storiti v zvezi s tem. Pomembno bi bilo natančno opredeliti, za katere sektorje in storitve veljajo konkurenčna pravila in konkurenčno pravo. Ne želimo pa, da bi pri tistih sektorjih, kjer gre predvsem za storitev splošnega javnega interesa, smeli govoriti o to vrstnih pravilih, še zlasti, če se storitve izvajo čezmejno. O tem bomo glasovali jutri, če imajo kolegi še kakšno pripombo, pa bom z veseljem prisluhnila. Hvala lepa, François. David Kaza, beseda je tvoja. Poročevalec v senci za Janes. Hvala lepa. Slišali smo, da to poročilo ni bilo sporno. Konkurenčna politika je zelo pomembna, če želimo okrepiti notranji trg, če želimo, da bo notranji trg trajnosten. Politika konkurence nam je v pomoč v smislu, da lahko bolje zaščitimo naše potrošnike, zahvaljujoč tej politiki. Pred seboj imamo kompromisne predloge sprememb. Pomembno je, da ti predlogi povdarjajo varstvo potrošnikov. Mi skušamo čim bolj zmanjšati goljufije zlasti na področju obdavčenja. Upreti se moramo socialnemu dumpingu, ki se pojavlja v Evropski uniji. Sam sem uložil deset predlogov sprememb k temu mnenju. Nekatere sem moral umakniti, zato da smo se izognili ponavljanju. Kompromisi, ki smo jih sklenili, so uravnoteženi. Rad bi se zahvalil poročevalki za odlično opravljeno delo in tudi za zelo dobro sodelovanje. Hvala lepa tudi vsem ostalim poročevalcem v senci. Še enkrat hvala za to ravnoteženo poročilo. To bi bilo vse. Ja, ja Najlepša hvala, zadeve zgledajo obetavno. Sedaj pa dobi besedo, ki se dobi Filip Mesmaker, ki je komaj da dobil besedo. Filip, sedaj je beseda tvoja. Yes. Yes, they, they ja, kar vrstijo se, ne? vse se znajde na kupu. Uh, No, ponovno smo pred vprašanji, ki jih samo obravnavam kot poročevalec v senci. Hvala lepa poročevalki za pripravljeno mnenje, hvala za kompromisne predloge. V veliki meri ste naše mnenje upoštevali, tako da bomo podprli večino kompromisnih predlogov. Sam sem jih preletel. A in F Predlog A natančno predeljuje vlogo politike konkurence, ta naj bi zagotovila enakopravne pogoje, dobro delujoč trg. Predlog F se zauzema za več jasnosti pri pravilih, ko gre za naložbe v gospodarske in socialne storitve. Jasnost je v tem pogledu po našem mnenju koristna za vse stranke. C. Tega prav tako podpiramo, ker bomo z boljšimi veščinami storili nekaj v boju proti brezposobnosti mladih. V predlogu G je poročevalka upoštevala tudi fleksibilnost v posameznih sektorjih, kjer skušamo doseči takšne ali drugačne cilje, gospodarske, okoljske, socialne. Vesel sem, da je poročevalka to vključila. Predlog H, poročevalka je upravila konstruktivno delo. Mislim, da demokratičnega nadzora strani parlamenta ne bi smeli odpraviti zaradi dialoga, ki ga je vzpostavila komisija. Politika konkurence pa mora seveda sovpadati z nacionalnimi in lokalnimi cilji. Hvala gospodu Kazi za predloge sprememb, večino bom lahko podprl. Na splošno gledano se mi zdi, da smo dosegli široko podporo na tem področju. Hvala. Najlepša hvala, Filip. Se želi oglasiti še kdo, ki prej ni dvignil tablice? Ne. Dobro. Sedaj dobi beseda Evropska komisija, gospa Brons. Uh, Hvala, gospe Brons, ni v dvorani, mi nimamo v tem trenutku nobenega komentarja. Euh, Dobro, komentarjev ni, tako da beseda dobi nazaj Françoise. Gospod predsedujoči, nimam kaj dodati k temu, kar so povedali kolegi. Hvala lepa vsem. Hvala poročevalcem v senci za konstruktiven duh. Hvala, ker ste tako aktivno sodelovali. Občutek imam, da smo pripravili mnenje, ki stoji na trdnih nogah in upam, da bo tudi komisija upoštevala. Hvala. Stimmen wir also ab. Najlepša hvala, Francois. Jutri bomo torej o tem eh, glasovali. Ekom pa bo glasoval o poročilu 17. oktobra. Naslednja je gospa Papadopulu, Antigoni Papadopulu, ki pa je še na poti sem. Prišla naj bi, morda si vzamemo dve minuti odmora. Ne vem. Dobro, dve minuti odmora torej. Tako da lahko malce, malce poklepetate med seboj. Dobro, super. Dve minuti odmora.

So, meine Damen und Herren, wir können mitmachen. Torej, dame in gospodje, lahko nadaljujemo. Glede na to, da nas prenaša prek spleta, torej, da nas eh, gleda na sto tisoče ljudi, naj torej povem, da običajno se držimo dnevnega reda, ampak eh, številni poslanci so člani večjih odborov in se včasno potekajo usporedno, tako da ne morejo biti pristop prisotni tu. Tu ne gre za pomankanje spoštovanja do zadev, ki so obravnavane ali do drugih, ampak eh, delo je zelo natrpano in 25.5. bodo lahko, upam, da vsi rekli, da smo kot poslanci svoje delo dobro upravljali. Tako da vas pozivam, da si ogledate naše zasedanja in da nas spremljate. Dobro, sedaj se lotevamo naslednje točke, ki se naša na praktično usposabljanje, plačano, neplačano usposabljanje, prostovoljno delo in dela varuška oper. Gospa Antigone, krasna dama, ki ima veliko moči, njej bomo lahko prisluhnili. S nami so tudi poročevalci v senci, prav tako komisija. Zdaj razprava bo zagotovo zelo napeta. Antigone, izvolite. Indeed... Hvala lepa, gospod predsednik. Cenim uh, vaš komentar. No, najprej naj vam povem, da je ta predlog komisije eh, prišel k nam ob koncu eh, zasedanja tik pred dopusti. In potem smo morali tekom poletja med dopusti oblikovati in poslati predloge sprememb, ki jih je bilo veliko, okrog 158. Potem pa nam je končno uspelo po razpravi s poročevalcem v senci izoblikovati način na skupne razprave, tako da smo razpravljali krati z vsemi poročevalci v senci in eh, tako da smo uspeli oblikovati kompromis med vsemi skupinami, ker je bilo kar nekaj različnih mnen da je predvsem bilo veliko razlik glede enake obravnave in Imamo veliko različnih kategorij namreč in zato ni preprosto vse to združiti v eno prenovljeno direktivo, ki ni bila nedovolj jasna nekoncizna in zato smo se še včeraj popovdne pogovarjali s komisijo o določenih zadevah, ki so nam še ostale nejasne po predhodnih razpravah. Danes sem pravzaprav zelo srečna, da lahko rečem, da nam je uspelo doseči te kompromise, dosegli smo lepo raven strinjanja z vsemi političnimi skupinami in zdaj bo treba pač glasovati po skupinah o teh kompromisnih predlogih. Mislim, da bi morali <clears throat> zadeve napisati tako, da zagotavljamo pošteno, enakopravno obravnavo, da smo s tem v bistvu kot unija odprti za ljudi iz tretjih držav, da se hkrati borimo tudi proti socialnemu dumpingu. In eh, tu smo se veliko pogovarjali ravno eh, s poročevalci v senci iz vseh političnih eh, skupinah. Imamo teh 20 predlogov, ki so v bistvu kompromisi. In upam, da bomo uspeli doseči spor razume tako zelenimi kot za Alde in drugimi in da nam bo konec koncu uspelo oblikovati dokončno besedilo. Um, imeli smo predvsem težave tudi eh, z oblikovanjem meja starostnih skupin, nekateri so bili za skupino 18 do 35, drugi 18 do 30 in še zlasti, kada smo govorili o Eh, tako imenovani kategoriji OPR, ker smo rekli, da nekdo, ki ima 40 let, pač ne more delati kot varuška v sistemu OPR. In potem je šlo eh, tudi za to, eh, kako se oblikuje delovni čas glede na običajno zaposleno študentov, ker če pride nekdo iz tretje države, potem Če dela oper kot varuška na ta način, ima omejen delovni čas in smo govorili o neki omejitvi, recimo 10 eh, ur na teden, ampak glede tega so bila mnenja po skupinah spet različna in države eh, članice bi morale pravzaprav same presoditi, koliko uh, takih ljudi so pripravljene sprejeti iz tretjih držav in kakšne naj bodo časovne omejitve njihovega delovnika. Potem smo govorili tudi o možnosti, da se podaljša eh, možnost bivanja take osebe, potem ko zaključi z eno tako začasno eh, zaposlitvijo še morda dodatnih šest ali dvanajst eh, mesecov in si v tem času morda tudi poišče zaposlitev, pri čemer je treba tako osebo obravnavati enako kot državljane te države članice Gre torej tudi za vprašanje, ali ima taka oseba enotno delovno dovoljenje oziroma dovoljenje za delo ali ne. In tu smo tudi imeli nekaj širših razprav o političnih skupinah, v iskanju najboljšega možnega kompromisa. In po tem sestanku bomo videli, kaj bodo povedali še drugi poročevalci v senci in te dodatne predloge sprememb bo treba oblikovati čim prej, ker jutri, kot veste, Eh, glasovanje. Hvala, ker ste mi dali priložnost, da o tem nekaj povem. Hvala, vidite je, da smo pripravljeni delati. Sedaj pa dobi besedo gospa Sari za LS. Hvala, Tomas. Eh, res močno cenim vsa prizadevanja poročevalcev senci, ki so dobro upravili svoje delo, še zlasti v tako kratkem času. Moram reči, da smo včeraj in danes tudi zelo dobro sodelovali v duhu doseganje kompromisa in eh, naj povem še tole. Povabili smo tudi k širši razpravi glede na to, kakšne so dodatne možne kategorije študentje in podobno in kako bi se to uskladilo z direktivo o enotnem dovoljenju za delo in tako naprej. Tu je še veliko zadev, ki jih je treba upoštevati. Ampak če govorimo o enakopravni obravnavi, potem se moramo prepričati, da ne bomo potem državljanov tretjih držav obravnavali veliko ugodneje kot svoje lastne državljane. In zaradi tega gre tukaj za določeno vprašanje v smislu, 20. člena in uvodne izjave 36. Tu so glavni predlogi sprevem in zato sem tudi želela ta predlog tako oblikovati, ker komisija pravi, da ne smemo oblikovati nekih novih pravic s to direktivo, da moramo ostati znotraj okvirov direktive o enotnem dovoljenju za delo. In zaradi tega bi sama sicer unesla še nekaj sprememb v besedilo. Seveda tudi z mislijo enakega, enake obravnave v smislu socialne varnosti in da ne smemo potem eh, v podrejeni položaj postaviti državljanov Evropske unije. Tu bi rada dodala en stavek, vendar le, če jih obravnavamo enako kot delavce eh, države članice, ki jih je sprejela na svojo zemlje. Ker namen takega enotnega dovoljenja za delo je omogočiti taki osebi, da pride v določeno državo članico in tam dela. potem pa šele govorimo o delavcih. Tu z novimi skupinami ne gre vedno samo za delavce. Recimo gre tudi za določene storitve, ki se opravljajo brez pogodbe o delu ali pa recimo, kadar gre za prostovoljno delo, to je spet nekaj drugega. Najlepše rečemo, v redu, ti ljudje Eh, so lahko upravičeni do celotnega sistema socialnega varstva in jih moramo obravnavati enakopravno. Ampak tu prihaja do številnih vprašanj in zato moramo biti zelo previdni pri tem, kako oblikujemo ta del besedila. Sicer pa lahko rečem, da so poročevalci v senci iz drugih političnih eh, skupin zelo dobro pripravljeni na sodelovanje in mislim, da nam bo uspelo najti kompromis še do jutri zjutraj in da bomo lahko glasovali. Še enkrat hvala poročevalki in vsem poročevalcem v senci. Potem vam lahko zaželim uspešen večer. Gospod Lambert, eh, bi sodelovali pri oblikovanju kompromisov? Yes, thank you. Well, some of us are going to be involved with supplementary. Da, seveda, ampak nekateri imamo še drugo delo in se ukvarjamo s pokojninami danes zvečer. Glede kompromisov, o katerih zdaj govorimo, naj povem, da vsi eh, močno cenimo vaše delo, ki ste ga upravljali v tako omejenem času, ampak eh, kot rečeno, Eh, se nam zdi, da gre kompromis v čisto drugo smer, kot so bili naši pripravljeni predlogi sprememb. In ne vem, ali bi lahko kar tako potrdila katerega koli od kompromisov, ki jih imamo tukaj. Ko se govori o enakem obravnavanju, smo vedno govorili o tem, da se je treba iti v smeri modre kartice, se opravičujem pravi govornica, razmišljam nekaj drugega in govorim nekaj drugega. Skratka, ko gre za dovoljenje, se ne bi radi lotili tega, da bi zmanjševali obseg pravic, ki so jih recimo doslej imeli raziskovalci, gostujoči eh, raziskovalci naprimer. Mi smo bili pripravljeni sprejeti predlog komisije glede časovne omejitve 20 eh, tur, če pa bi drugi radi to imeli na 10 tur, potem ne vem, bi to zelo težko sprejeli. Eh, v nekaterih državah članicah je to morda že tako, ampak. Eh, je to včasih ponekod tudi orodje za zatiranje tisti, ki bi radi delali kakšno uro ali dve dlje in s tem imamo torej težave. Glede starosti tisti, ki pridejo dela kot oper, pa mislim, da bi morali upoštevati sporazume iz leta 69, ampak v smislu aktivnega starjanja bi lahko tudi te starostne meje spremenili. Imamo pa tudi že zelo uspešne scheme znotraj Evropske unije, ker se je izkazalo, da tudi starejši ljudje zelo dobro eh, delajo kot eh, varuške v smislu oper in pač izkoristijo to priložnost, ker je pri svojih 18 letih niso mogli, naprimer. vidim, da bo prišlo do določenih kompromisov med eh, političnimi eh, skupinami, mi pa žal temu ne bomo naklonjeni, tokrat ne. Dobro, zelo jasni ste bili kot vedno. Bi se želel javiti še kdo izmed poslancev? Ne? Filip? Ne? Dobro. Prav. Bi kdo Bi kdo spregovoril v imenu liberalov? Ne, ne v zvezi s tem. Evropejšen komisijo. Potem pa predajam besedo predstavnikom Evropske komisije. Hvala, gospod predsednik. Omejil se bom na nekaj komentarjev o tem, o čemer smo se že pogovarjali na prejšnjih sestankih v zvezi z enakopravnim obravnavanjem. lahko samo ponovim mnenje komisije v zvezi z eh, raziskovalci, ne bi smeli storiti koraka nazaj. Eh, moramo tukaj imeti določena odstopanja od direktive o enotnem dovoljenju za delo. Potem glede študentov menimo, da njihove upravičenost do tega enotnega dovoljenja ne bi smela biti odvisna od tega, ali so sposobni delati ali ne, ali lahko delajo ali ne. Ampak v vsakem primeru treba prepustiti državam članicam možnost, da uveljavljajo določene izjeme. Glede preostalih skupin bi morali biti vse upravičene obravnave glede enotnega dovoljenja v zvezi z dostopanjem do blaga in storitev, potem pa tisti, ki po srednji zakonodaji veljajo za delovce v smislu enotnega dovoljenja za delo, se potem za njih uporabljajo vsa določila, ki so povezana s tem enotnim dovoljenjem. Upam, da sem s tem dovolj jasno povedal stališče komisije. Najlepša hvala, zaključimo z Antigone. Bomo videli, kaj lahko danes popoldne dosežete v smeri priprave kompromisnih predlogov. No, to bomo vsekakor zaključili. Do, sporazum bo dosežen, nikakor ne mislim izločati zelenih. Mislim, da bomo dosegli e, kompromis. Ne bi rada zastavila zgornje meje v smislu 20 ur. Uporabili bomo en predlog sprememb. Eh, ki ga bomo še oblikovali in ga bom poslala v pisni obliki. Nočemo imeti predsotkov in biti licemerni, ampak moramo zadostiti tudi željam drugih političnih skupin in eh, podobno kot je rekla komisija, je treba upoštevati tudi tisto, kar se nanaša na 36. člen, ki natančno govori o tem, kaj so plačani in neplačani stažisti, naprimer, ali vajenci. In potem imamo tu še različne kategorije učencev, študentov in tako naprej, kako. Tako da moramo pogledati vse te kategorije in v smislu tega, opredeliti, kaj pomeni to enakopravno obravnavanje. Upam, da bomo to zvečer že vse pripravili, kompromise pa bomo oblikovali med vsemi temi političnimi strankami. Najlepša hvala, tudi vi ste bili zelo jasni, torej jutri glasujemo. Šele 17. oktober pa bo na to za glasovanje na vrsti obor, odbor Libe. Gospa Bauer je pravzaprav naslednja na mojem seznamu. Je tako? kaj si drugače, pa razmišljamo o tem, da bi najprej dali besedo gospej Lambert. Lahko to storimo, torej Evropska strategija za plastične odpadke v okolju. Ste tako prijazni, da lahko vi sedaj prevzamete besedo? Dobro. Beseda je vaša. Let me find the, uh, the correct folder. Naj poiščem pravo mapo. Prej sem že začela z napačno temo mnenje, o katerem zdaj govorimo, je v bistvu za odbor za okolje, ki se odziva na posvetovanje komisije o zadevah v zvezi s plastičnimi odpadki. In tu govorimo predvsem o zadevah, ki bodo vplivali tudi na zaposlovanje in usposabljanje, pa tudi na varnost imamo celo vrsto prilogov sprememb iz različnih političnih skupin. Imamo nekaj čez 30 predlogov sprememb, mislim, da so vsi konstruktivni in eh, moram reči, da sem zelo hvaležna kolegom za zelo plodno sodelovanje. Lahko pa vidite, da so vključili predvsem nekateri odstavki, kjer se pojavlja več eh, predlogov sprememb. Gre tudi za to, kako ocenujemo nove tehnologije glede njihovega vpliva na okolje. Iščemo kompromis, ki gre predvsem v smislu, predloga kolega Žanluka Benanjasa. Potem imamo drugi ustavek, tu je šest predlogov sprememb eh, glede podpore sektorjem, ki imajo dobre potencijale za poslovanje in v smislu kompromisov mislim, da bi morali zadeve strukturirati okrog treh poglavitnih uh, Eh, točk, da gre za dostojno delo, to je ena od pomembnih točk, eh, še zlasti, kadar gre za recikliranje plastičnih odpadkov. Potem je tu še en vidik glede nizkoogličnega sektorja, to je druga os in tretja eh, glede določenih služb in pristojnih organov, ki se ukvarjajo s tem področjem. To moramo še nekoliko dodatno razširiti in oblikovati pravo besedilo. Glede četrtega odstavka ne vem, ali potrebujemo kompromis, po mojem lahko kar združimo tiste točke, ki so se izpostavile med razpravo. Potem 19. predlog spremembe eh, kolegice Antigoni Papadopulu gre za nekatere številke, ki jih bo treba še preveriti in unesti, glede petega odstavka, kjer gre za inovacije v tem sektorju, govorimo o nekaterih novih eh, tehnologijah in tudi eh, glede tega, kako sploh lahko izmerimo različne tehnologije, stopnje tveganja. Tu je treba poiskati pravo obeseditev v predlogih spremen 22 in 23, 24 predlog spremembe, uh, eh, jutri Steinbrug pa je morda lahko še predmet razprave, morda bomo do jutri našli možnost sporazuma, bomo videli potem, če gremo naprej, 26, 26, 26 predlog spremembe. Tu moramo nekoliko še pogledati zgradbo od stavka, da bomo vnesli še nekaj dopolnitev, tudi glede uporabe Evropskega socialnega sklada, še zlasti za usposabljanje. Potem vprašanje, kako izboljšati status dela samega znotraj eh, sektorja, ker Veliko krat se dogaja ravno pri recikliranju, da se na njihovo delovno mesto gleda, to je pač tisti, ki dela svetvi, torej je tudi njegovo delo smetarsko oziroma nevredno. Treba je najti način, da nekako ozavestimo eh, javnost, da je to pomembno delo. Gre torej za status dela, za kakovost dela in tudi za to, katere bodo pristojne službe oziroma organi. Tu imamo dva do tri ločene predloge sprememb. Dva imate opraviti z izvozom smeti na različne konce sveta. In eh, eno te predlogo spremembe je seveda moj, ga bom zadovoljstven sprejela, sem pa pripravljena sprejeti tudi druge predloge in tudi predlog Žanluka Banamjasa bom lahko z veseljem sprejela. Mislim, da bomo lahko vključili vse te predloge kolegov in da bomo na koncu imeli močno sporočilo in da bo to tudi res v zadnjem poročilu odbora za okolje. Board and the... Najlepša hvala. Sedaj pa damo priložnost poročevalcem v senci. Antigoni je že spregovorila in je sedaj tu v vlogi poročevalke v senci socialistov. Izvolite. Eh, mm, oprostite, malce sem bila zmedena, ker sem se pogovarjala, kaj se bo zgodilo s tem. Samo trenutak vas še prosim. Tukaj dejansko menimo, da mora strategija Evropska unija 2020 eh, dejansko poskrbeti za vključujočo rast in zaradi tega imamo oblikovanih nekaj predlogov s prvem, čeprav še nekoliko oklevamo vsega glede njihove dokončne oblike, približno sedem predlogov je. Treba pa je upoštevati tudi socialne posledice novih okoljevarstvenih politik in njihovih učinkov. V predlogih sprememb omenjamo, da je celovita, eh, da je celovito izvajanje okoljevarstvenih politik, tudi način, da se prihrani veliko milijonov in se tudi oblikuje nova delovna mesta do leta 2020. To so pomembni vidiki, ki jih je treba upoštevati. E, sama reciklaža e, plastike ima velike zmogljivosti za zvišanje zaposlovanja v tem sektorju in tudi boljšo uporabo, nadaljno uporabo plastičnih odpadkov, tja do 70 odstotkov. In imamo tudi eh, predloge eh, v zvezi z pravilno uporabo sredstv po posameznih sektorjev, ob hkratnem upoštevanju ustvarjanja enakih možnosti za vse. Imamo kot rečeno še nekaj pomislekov glede oblikovanih predlogov sprejema, ampak to boste vse še videli na volilnem seznamu. Ida Filipenjo dran. Najlepša hvala, oglasite se še kaj, sedaj pa dobi besedo gospod Filip Benjen. Da, hvala lepa, z velikim veseljem sem bil poročevalec v senci za to poročilo, ker to je en od zadev, ki me že dolgo žre, eh, že dolgo se ukvarjam s problemom smeti in kot rečeno se lahko strinjam s poročevalko, eh, še zlasti, kadar gre za plastične odpadke in pripričan sem, da gre dejansko za velike potencijale, predvsem glede ustvarjanja novih delovnih mest. Vendar je treba najprej opremiti naše državljane z ustreznimi znanjami, da bodo lahko dostopali do delovnih mest v industriji predelave odpadkov. V vsakem primeru bo treba preimenovati tudi nekatere kategorije obdelave odpadkov sam bi rad samo dodal, da je treba nekako še okrepiti sporočilo tega eh, besedila, ni dovolj, da omenjamo samo eh, ustvarjanje novih delovnih mest, temveč tudi samo koristnost eh, ponovne uporabe obdelanih odpadkov. V tem smislu smo tudi oblikovali nekaj predlogov spremem, mislim, da smo mi lahko naklonjeni veliki večini sedaj predstavljenih predlogov sprememb eh, in bomo še nekaj dodali v sodelovanju z drugimi poročevalci v senci. Najlepša hvala. Želi še kateri izmed poslancev eh, besedo, ki ni torej poročevalec v senci? Ne, dobro. Potem gospa Štefner, eh, ki je predstavnica komisije, sedaj dobi besedo. Gospod Štefner prav tako ni tukaj in nimamo dodatnih komentarjev. Äh, Dobro, s tem smo nekoliko skrajšali razpravo. Jean, beseda je sedaj vaša. No lahko bomo prisluhnili še nekaj minut. Prav, neverjetno je, da imamo več časa za govor, ker ponavadi smo vedno omejeni na minuto ali dve, ampak naj povem hvala, hvala za vse komentarje in za vse prispevke. Hvala tudi za dodatne komentarje, ki jih boste še poslali. Res je, strinjam se, da moramo podariti velike potencijale za ustvarjanje novih delovnih mest, ki obstajajo v tem sektorju in tukaj res lahko izboljšamo besedilo. Ustvarjanje novih delovnih mest torej. Prej pa tu še vprašanje glede eh, poklicnega usposabljanja, to je tudi pomembna tema in tudi zadeve, ki so jih nekateri izpostavili, namreč eh, kako to umestiti v zniževanje sredstev, ki se namenjajo temu sektorju, kako povečati eh, intenzivnost, kako eh, začeti bolje obdelovati plastične odpadke, namesto da jih samo zasipamo z drugimi smetmi v deponijah. In mislim, da je treba spremeniti poglede na to, dejansko spremeniti perspektivo in razmišljati o tem kot o novem viru, ne pa da ustvarjamo nova smetišča v oceanih in podobno. Mislim, da bomo tu lahko storili nekaj koristnega. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Eh, sproti vas bomo veča, kako napredujemo s kompromisi. Najlepša hvala, da ste bili pripravljeni biti tako fleksibilni. 17. oktobra bomo glasovali o tem in v odboru za okolje pa 5. novembra. Upam, da bodo poštevali naše delo. Sedaj pa spoštovana gospa Edith Bauer. Sedaj ste na vrsti vi. Nadoknadili bi želeli tisto, kar smo morali prej preskočiti, zaradi tega, ker je gospa Bauer tako dejavna tudi v drugih odborih. Vaša tema se nanaša na vidike enakosti spola v Evropskem okviru za nacionalne strategije vključevanja Romov. Beseda je vaša. Edith Bauer, izvolite. As you have uh, seen, we just... <coughs> yeah up to the last minute. Kot ste videli, smo do zadnjega trenutka poskušali najti razumne kompromise. Naj predstavim nekatere vidike samih kompromisov. Na voljo je deset kompromisov. Večino predlogov podpira večina poslanskih skupin prišlo pa je do nekaterih nesporazumov, oziroma saj sedaj je bilo videti nekaj nesporazumov glede nezaposljivosti. Mislim, da se lahko strinjamo, da je to vprašanje zelo zapleteno. Zaposljivost in nizka zaposljivost um, v navezavi na visoko pomankanje za izobrazbe pri predvsem rominjah je eden izmed glavnih razlogov za to, da ugotavljamo težek dostop do delovnih mest, do zaposlitve. Zdi se mi, da si ne bi smeli medati peska v oči, glede tega, da res prihaja do manjše zaposljivosti teh oseb. Pri kompromisnih predlogih smo poskušali najti možno rešitev. Menim, da bi lahko bili preostali kompromisni predlogi spremljivi. <laughs> Kdo bo torej predsedoval seji? Očitno bom to storila kar sama. Ne, ravno prav sem na glas raz, razmišljala, kdo predseduje trenutno, ampak ne, ne, vem, da sem jaz tista, ki mora spregovoriti naslednja. Najprej naj povem, da cenim sodelovanje um, pri tem uh, dokumentu. Potekale so številne razprave o vprašanjih, ki ste jih pravkar omenili, naprimer kako formulirati v besediti isto težavo. Mislim, da se tu lahko podari posamezne značilnosti problema ali pa lahko zauberemo bolj sistemski pristop, ki bi zaobjel vse te zapletene kompleksne vidike romske skupnosti, predvsem romskih žensk. Tu gre naprimer za mm, segregacijo, ko gre za dostop do izobraževanja, za stanovanja ali pa dostopa do enakopravnih možnosti za poslitve. Potekala je zelo plodna razprava, kontinuirana razprava o vseh tih vprašanjih. Poskušali smo okrepiti, podariti tiste vidike, ki nam nekoliko več povejo o samih strukturnih težavah. Ne izpostavim še eno področje, tu je še vedno kompromisni predlog, glede katerega nekoliko okrepam, oklepamo. SN, SND išče torej, rešitev, ki bi bila spremenljiva na vse. Gre zamreč za enega izmed odstave, ki gre za kompromisni predlog BA gre za primer eh, zgodnje zanositve. To je zelo pereč problem, kar priznavamo. V drugem delu pa govorimo, da če se starši nekoliko, oziroma učitelji nekoliko bolj zavedajo eh, značilnosti romske skupnosti, potem lahko takšne primere preprečimo. Najprej izpostavim, da tu ne gre samo za značilnost romske skupnosti, to je bolj posledica brez izhodne situacije, v kateri niti izobrazba ne mm, omogoča zaposlitve in lahko prihaja, pridobiva nekdo prihodek samo iz naslova vzgoje otrok. Tako je torej rojevanje edina možnost, da ta skupnost, te skupnosti, te mlade ženske mm, dobijo mm, prihodek. Tako da v trenutku trenutnem, eh, v trenutni formulaciji besedila ne moremo podpreti, ker mislimo, da ne gre za kulturno specifiko, ampak da gre tu bolj za širšo situacijo, za segregacijo in za težave v šoli in izobraževanju. To je torej bolj ali manj razprava, ki je potekala ves čas in upam, da, je uspelo najti upam, da nam bo uspelo najti formulacijo, ki bo spremljiva. Najlepša hvala, Kinga, za zelo obsežne informacije. Filip Beni, beseda je spet vaša. Tokrat besedi govorim v imenu Jelka Kacina, ki danes ne more biti z nami, za kar se opravičujem. Razpravljali, tudi sam sem bil udeležen v razprave o tej temi, tako da ne bom preprosto samo prebral sporočila. Reči moram, da podpiramo samo inicijativno poročilo, ki ga pripravlja odbor FEM nekaterih elementov pa ne moremo podpreti zaradi tega, ker bi jih lahko prebrali kot stigmatizacijo žensk. In tu gre za podobne pridržke, kakor jih je pravkar izrazila kolegica. Treba je torej ohraniti določeno mero politične korektnosti v tem pogledu. Podajamo namreč mnenje na tako pomembnem eh, in občutljivem področju, tako da moramo zagotoviti, da sama interpretacija besedila ne bo poskrbila za več težav, kakor jih bo rešila. Ko gre za mm, spolno izobraževanje, zgodnje opustitev izobraževanja in nizka stopna zaposljivosti, tu gre za dokaj poenostavljeno predstavitev situacije posamezne etične skupine. Prav tako ne moremo sprejeti formulacij, ki pravijo, da naprimer eh, določena etnična skupina izkorišča, naprimer, pravi, socialne pravice, ki je pripadajo. Tu gre torej bolj za prilagoditev same ubeseditve, tako da ne bo prišlo do napačnega razumevanja besedila. Po drugi strani pa z veseljem podpremo vse kompromisne predloge in predloge, ki dodajajo vsebino in vsebinsko izboljšujejo samo besedilom in prispevajo k rešitvi. Tako da bi smo torej del samega konsenza. Hvala. Dobro, najlepša hvala. Nihče drug ni več na seznamu govorcev. Sedaj dajemo besedo gospej Džini, predstavnici komisije. Izvolite. Eh, najlepša hvala. Stališče komisije glede te Romin od leta 2011 je, da um, ženske predstavnice te skupine obravnavamo kot uh, ljudi. In to se mora odražati, to se nam zdi se odraža tudi v samem poročilu in mnenju. In četrta konferenca o Romkinjah, ki je potekala prejšnji teden, nakazuje, da predstavnice izražajo številne. Um, težave, naprimer vidike, ki se gibljajo na meji oziroma na področju človekovih pravic. To je bil rezultat torej, okrogle razprave. Komisija se zaveda tega vprašanja in eh, opominjamo vas, da je treba previdno uporabljati formulacije za to, da ne bi morda m, mm, poslali sporočilo javnost, ki bi jih lahko javnost napačno razumela. Hvala. Zadnja beseda ima gospa Edith Bauer. Jutri glasujemo. Zanima me, kakšno je vaše stališče glede tega. Izvolite. Najlepša hvala. Ko sem si še enkrat pogledala predlog spremembe BA, imam občutek, da smo izpustili predlog številka 20. Ta izpostavlja naprimer kulturni vidik, ki ste ga omenjali. Mislim, da je to tisto, kar ste dejali, da ne morete sprejeti. Tako da to bo treba vključiti v enem izmed prihodnjih eh, predlogov. Gospod Benjon, lahko vas pomirim, da nimamo nikakršnega namena, da bi kogarkoli stigmatizirali. Kolikor se le da, smo želeli izpostaviti odgovornost, ki jo imamo kot odbor tu gre za pristojnost na področju zaposlovanja. Zakaj je stopne zaposlenosti Romin tako nizka? Poskušati želimo ugotoviti, kakšen je razlog in Kinga Gönc ima popolnoma prav. Gre za zelo zapleteno vprašanje. Poskušali smo se izogniti enostranskemu pogledu da ne gre torej izključno samo za krivdo posameznice. Nekoga ne moremo okriviti kot edinega akterja, ki je kriv za lastno revščino. Tu je še vidik, ki izpostavlja vlogo družbe. Torej, situacija je veliko bolj zapletena, to je gotovo. Najti bi morali torej razumno rešitev za izpostavljena vprašanja. Ta težava je namreč res zelo pereča. Najlepša hvala, Edith. Jutri glasujemo odbor FEM pa 14. oktobra. Takrat. Uh, bo do glavno besedo imeli oni in upam, da bo sprejeli čim več tega, kar smo mi predlagali. Sedaj imamo, torej, to je bila torej točka 11, s tem smo zaključili. Ne smemo pa pozabiti na točko številka 6, tu gre za ponovno industrija, industrializacijo Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti. Filip Bulon, izvolite. Merci. Hvala lepa, gospod predsednik. Sprašovali so me, ali lahko nekoliko zamaknem obravnavo tega eh, poročila, dokler ne pride še Frederik, ampak eh, še ni uspel priti, pa bomo vseeno nadaljevali. Ne bi zdaj spet govoril o splošni usmeritvi tega poročila, ki ga že poznate, lahko sicer začnem s povzetkom in morda tako nekoliko pridobim na času, dokler ne pride. Imamo nekaj oblikovanih eh, predlogov s svojim strani socialistov in zelenih. Sam sem eh, predlagal štiri kompromisne predloge s svojim, ki pokrivajo sedemnajst predlogov sprememb. Sinoči smo se eh, sestali in poskušali spremeniti vse v duhu eh, kompromisnega predloga liberalcev. In zdaj, če se zedinimo s socialisti in zelenimi, da sprejmemo te eh, spremembe, potem bomo z veseljem sprejeli liberalce med nas, ampak eh, pri kompromisu A, kjer liberalci predlagajo naslednje oblikovanje besedila na mesto močnega dialoga, da se doda še in ali eh, politika zaposlovanja. Sam eh, menim, da tu ni nekih večjih ovir, da tega ne bi mogli vključiti. Glede kompromisa B, ker je za pravico eh, posameznika, da lahko dostopa do dodatnega izobraževanja na vlastno željo, tu smo spet oblikovali uh, kompromis v zvezi s pripombo liberalcev, da je treba omeniti tudi pravico posameznika, da tudi zaključi svoje izobraževanje. Naslednji eh, predlog s vami govori o prožni varnosti in tu mislim, da se ne moremo strinjati o tem, da bi dodali še kakšne elemente k temu, kar že imamo. Torej nisem naklonjen spremembam v duhu tega kompromisnega predloga. Potem lahko preverimo, ali bo naša začetna koalicija soglašala s predlogoma sprememb A in B, če bo potem v redu glede volilnega seznama, mislim, da bi bilo treba glasovati proti amandmanom 1, 3, 9, 20 in 27, eh, ki so zunaj doseženih kompromisnih amandmajev. No, tako sem v glavnem povzel vse, kar se je dogajalo in mislim, da tu ne bo večjih težav. Hvala. Hvala. Filip, morda ima pa Frederik veliko komentarjev, upam vsaj. Merci, président. Excusez-moi. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, Prosite mi, ker sem skoraj zamudil. Mislim, da sem bistvo slišal vseeno. Lahko pa rečem, da sem sam tudi zadovoljen z izmenjavami mnen, ki eh, smo jih imeli eh, s poročevalcem in da smo uspeli doseči dobre uh, kompromis je tudi v smislu naložb, kjer mora biti poglavitni cilj seveda oblikovanje novih delovnih mest, izboljšanje pogojev dodatnega usposabljanja, izobraževanja, vajništva in tako naprej. Potem tudi potrebo po. Uh, ravnotežju, pri fleksikuriti, torej pri prožni varnosti, omembo socialnega dialoga. In govorili smo tudi o boljšem izvajanju obstoječe zakonodaje o eh, mobilnosti delavcev in zaposlenih v Evropski uniji. V tej luči gredo torej doseženi kompromisi in sem zelo vesel, da je do njih prišlo. No, to je v bistvu vse, kar sem imel dodati kljub poznemu prihodu. Lahko pa gremo podrobnosti, najprej kompromisni predlog A. Nekoliko sem eh, presenečen s tem vnašanjem in vnašanjem, ali, ker mislim, da je bil v osnovi predlog, da se govorijo in, kar dodatno izboljša predlog. Ne vem pa zdaj, v kateri razpravi, na kateri ravni je prišel do te razvodenitve sporočila na in, in ali. Potem glede kompromisnega predloga B, pravica dostopanja do Ehm, najbrž hoče povedati, da je bil predlog spet znova nekako razvodenjen. Kaj pomeni zdaj ta pravica dostopanja do usposabljanja ali izobraževanja? Kaj to pomeni? Na kakšen način? Potem kompromisni predlog C. mislim, da tu poročevalec ni naklonjen temu predlogu. Toliko pač o teh dodatnih elementih v zadnjem trenutku, sicer pa mislim, da gremo v smeri dobrega poročila. Eh, to zelo radi slišimo. Filip Penjen sedaj za liberalca, izvolite. Yes, again I'd like to thank the da, še enkrat bi se rad poročevalcu zahvalil za delo, ki ga je vložil v, v mnenje in mislim, da je nasplošno to mnenje zelo dobro. Prosili smo za nekatere spremembe, ki pa so zelo drobne, lahko pa imajo veliko pliv. Ne gre za prošnjo v zadnjem trenutku, dokaj zgodaj smo nakazali svoje želje in zdi se mi, da naše resnosti niste ravno takoj upoštevali. Čisto nasplošno naj omenim nekaj glede kompromisnega predloga A. Tu ne gre za negativen eh, pogled na moč, pomembnost močnega socialnega dialoga. V osnovi lahko vidimo, da imajo eh, nemški kolegi zelo močen socialni dialog, tudi francoski kolegi. Um, um, v Brit Veliki Britaniji pa nimamo takšnega močnega socialnega dialoga, ampak mislim, da nismo edina država članica. Tako da mislim, da bi lahko storili še kaj na področju boja proti nezaposlenosti. Nemčija počne marsikaj, ima močen socialni dialog in visoko stopno zaposlenosti. Združeno kraljestvo nima močnega socialnega dialoga, imamo pa zelo močne politike za poslitve. Tako da očitno ta dva elementa nista nujno potrebna, nista oba predpogoja. Gre torej za dve, dva pozitivna elementa. Če pogledamo številke, je nezaposlenost zdaj na stopni 7,1 odstotka in uh, to je zaradi zelo dobre politike zaposlovanja, ki je morda najmočnejša mm, v celotni Evropi. Zaradi tega se mi zdi bolj pravilno, da rečemo, da gre lahko za kombinacijo obojih elementov ali pa za samo en element ali drugi. Zato želimo formulacijo in ali. Tu ne gre za izjavo, ki bi govorila proti socialnemu dialogu. Nekateri smo pač našli drugačne načine urejanja teh zadev. Imamo zelo aktivno politiko za poslovanja, ki je prav tako mm, pozitivna politika, ki deluje. Potem naslednja točka. Nisem čisto prepričan, kaj se dogaja s tem delom o ustvarjanju delovnih mest. Morda gre tu za samo angliški prevod, ampak fr francoski mm, sodelavci so mi dejali, da morda do težave prihaja samo v primeru angliške različice, to takšne težave pa ne prihaja v francoski različici. Tako da tu bi želeli nekatere pojasnitve. Uh, Potem kolega ima prav, ko govori, da je pomembno zagotoviti vseživljenski dostop do izobraževanja. Mislim, da je to prav. Ravno zaradi tega nas je tale vidik malce skrbel. Obstajajo številne scheme izobraževanja in usposabljanja, ki so konkurenčne, torej vstop na trg delovne sile zagotavlja konkurenčnost. Ljudje se torej prijavijo na. Um, za mesta, na koncu pa je na voljo manj delovnih mest, kakor eh, bi si jih želeli. Torej, če nekomu onemogočimo dostop, naprimer, do izobraževanja, čeprav so se potegovali za izobraževalno mesto, ali to potem pomeni, da se lahko pred Evropskim sodiščem pritožijo, da smo jim um, onemogočili dostop do tega izobraževalnega mesta. Ko pa so na, v končni fazi samo um, padli na izpitih, ki omogočajo vstop v nek, neko izobraževanje. Tako da mislim, da je zelo pomembno, da govorimo samo o pravici do izobraževanja, da ne gre tu za absolutno pravico. Konec koncev treba pomisliti na učinek pravne formulacije. Če gre tu za pravico v pravnem smislu, je treba razmisliti tudi o morebitnih posledicah. Tako da da bi raje videli, če bi zapisali um, rights of access, pravica do dostopa, kakor preprosto pravica do izobraževanja. Potem uh, flex security, prožna varnost. Ali je to ista prožna varnost, ki jo vedno znova videvam zapisano ali gre morda za drugačen koncept? Hvala. Da, raznolikost obstaja v Evropski uniji, lahko se učimo drug od drugega. Uh, tudi tisti, ki živijo malce bolj otroških državah. To je zelo prijazno. Sedaj pa dobi besedo poročevalka Senci in gospa Danuta. Še ena prijetna kolegica. Izvolite. Pani predsednici, htela bi dva razi vstopiti. Najlepša hvala. Pravzaprav bi rada spregovila dvakrat. Najprej v imenu kolega Kozlovskega, ki je še na poti žal mu ni uspelo priti pravi čas. Lahko spregovorim v njegovem imenu? Dobro, najlepša hvala. Torej, v imenu kolega Jana Kozlovskega. Spoštovane dame in gospodje, kolegu Bolonu se zahvaljujem za sodelovanje pri tem dosjeju. Pozdravljam dejstvo, da v Evropski uniji vzpostavljamo pozitivno okolje za naložbe. Vzpostavljamo priložnosti, da ponovno spodbudimo gospodarsko rast. Menim, da je to dober cilj, dober splošen cilj, ki bi lahko zagotovil um, industriji, večjo konkurenčnost. Treba pa je poštevati, da današnji industrijski procesi izgledajo nekoliko drugače, kakor nekdaj. Danes um, zadeve niso več urejene tako centralno kot nekoč. Mala in srednje veliko podjetja igrajo če dalje večjo vrogo. Zaradi tega se veselim, da se tu povdarja podpora za MSP-je in se jim omogoča boljši dostop do financiranja. Evropska unija podpira MSP-je prek eh, svetovanja, prek eh, omogočanja boljšega dostopa do financiranja. Tako, kaj MSP-ji lahko bolje delujejo na celotnem trgu. Zelo pomembno je torej primerno vzdušje in odpravljanje ovir za podjetnike. Ne strinjam pa se, s predlogoma sprememb 28 eh, in 30. Pri teh predlogih gre za odpravljanje nekaterih davčnih ovir. Pri MSP-jih opažamo veliko potencijal, velik potencijal za rast in na tem je treba delati. Treba je razmisliti o tem, kako lahko olajšamo delovanje, poslovanje posameznim podjetjem in kako spodbuditi ustanavljanje novih podjetij. Najlepša hvala. Torej, to je bilo v imenu kolega, sedaj pa naj spregovorim še o svojem imenu. Torej, strinjam se s kolegom, predvsem z zadnjim delom njegove izjave. Res ne razumem, zakaj kolege iz poslanske skupine socialistov tu govorijo o določbah, um, o črtanju davčnih ovir za podjetja. MSPI predstavljajo več kot 90 odstotkov vseh delovnih mest v Evropski uniji in vemo, kako zelo pomembno je, da upoštevamo, da so MSP-ji zelo številčni in da ustanavljajo nova delovna mesta. V naši državi je stopnja brezposelnosti prav tako dokaj visoka in zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da se vzpostavljajo nova delovna mesta, predvsem za mlade. Mislim, da je to ena izmed pravih poti. Treba je odpravljati ovire, treba se je torej gibati v to smer in to bo v prihodnosti zelo pomembno. Najlepša hvala, na zadnji pa je Alejandro Serkas, izvolite. Hvala, predsedujoči, sam bi rad odločno podporil argumentacijo skupine socialistov poročevalki v senci sta to predstavili. Socialni dialog je pomemben. Ne smemo govoriti o in ali, to bi bilo nevarno. Gospod Benjon je to že izpostavil. Zauzemati bi se morali za aktivno politiko, za socialni dialog. To dvoje, po mojem mnenju, ni nezdružljivo. Res je, da bi morali biti previdni, ko obravnavamo to tematiko. Tudi gospod Benjon je rekel, da je Združeno kraljestvo bilo izključeno oziroma se omaknilo iz protokola številka 14 k Maastrichtski pogodbi iz leta 92. Ampak Združeno kraljestvo je 96. leta podpisalo Maastrichtsko pogodbo, tudi Lizbonsko pogodbo. Obe navajata, da je socialni dialog temelj v Evropi, tako da se ne moremo to igračkati v smislu imeti ali ne imeti socialnega dialoga, izbira ali ne. Mislim, da se niti Združeno kraljestvo ne more pretvarjati, da ima kakšno možnost, glede na to, da so sprejeli politične zaveze in obveznosti. Socialni dialog je eden od temeljnih stebrov unije. Kolega Bolan, naš britanski kolega, je izpostavil nekaj, na kar ne smemo pozabiti. Mi smo tu zato, da bi ostali evropejci, nismo tu zato, da bi nas preobrazili v Britance. Najlepša hvala. Torej, evropski dialog je pomembna izkušnja. Bomo videli, kako bo. Gospa oziroma gospod Grundberg predstavlja komisijo. Beseda je vaša, izvolite. Da, najlepša hvala, da ste mi pustili, da se odzovem. Mislim, da mnenje izpostavlja glavne točke. Eno, enega izmed eh, glavnih stebrov naše industrijske politike, našega sporočila za industrijsko politiko. In ta četrti stebr se nanaša na vzpostavljanje veščin. Pri vrzeljih, pri veščinah eh, vemo, da prihaja do razlik med eh, sektorji. Vemo, da se naprimer tehnologe mm, in informatike veliko bolj potrebuje, kakor delavce v nekaterih drugih sektorjih. In na to se odzivamo naprimer v naši politiki. Naprimer imamo um, zavezništvo za posamezne sektorje in sprašujemo se, kako bi lahko v prihodnosti se ozvali na vrzeli v teh sektorjih. Prav tako spodbujamo družbeno odgovornost podjetij. Kot veste, smo mm, sprejeli sporočilo pred nekaj leti, sedaj smo vzpostavili akcijski načrt za usposabljanje. Uh, in izobraževanje in ta strategija vključuje socialni dialog. Potem eh, mnenje se dotika tudi um, socialnega dialoga, tako da menim, da smo bolj ali manj enakega mnenja, kakor so mnenja izražena v samem sporočilu. Hvala. Filip, eh, se... Hvala. Filip želi besedo. Cio. Hvala lepa predsedujoči, hvala lepa poročevalcem v senci in vsem, ki so se oglasili v razpravi. Kar zadeva pripombe glede kompromisa A. Socialisti in liberalci so predstavili svoje stališče, lahko povem, da se strinjam s tem, kar so podprli drugi kolegi, kolega Serkas, kolega Tarden. Še posebej zaradi tega, ker sem predlagal, da glasujemo proti predlogu ena kolega Banjona, ki se je zauzemal za to, da bi umaknili močan socialni dialog. To se mi je zelo res neprimerno za to poročilo, zato predlagam, da ohranimo kompromis A tak, kot je, kompromis B. Mislim, da tu ni kakšnega večjega tveganja, da bi kdorkoli sprožal postopke pred sodišči. Vsak ima pravico do izobraževanja, zato predlagam, da ohranim kompromis B tak, kot je bil predmet pogajan. Kompromis C. Sam sem bil proti spremembi tega kompromisa, stališče ohranjam. Kolego Banjonu bi rad povedal, da sta termina, ki se tu omenjata, izmenljiva, vsaj v parlamentu, ko govorimo o prožni varnosti. Hvala lepa tudi Danuti. Ko se je oglasila, je izrazila dve stališči svoje in od kolega. Povdarila je, da si želimo za MSP je v Evropi ustvariti ugodne okoliščine, popolnoma se strinjam z njo, tega sicer prej nisem natančno opredelil, ampak sam bi bil proti predlogu 30 ki je pravzaprav isti kot predloga 28 in 29, ki jo prej nisem omenil. Kompromisi ABC, ti naj bi ostali takšni, kot so, glasovali pa naj bi proti predlogom sprememb 27, 28, 29 in 30. Hvala vsem poročevalcem v senci in članom, ki so prispevali poročilu. Najlepša hvala, jutri glasujemo mi, ITRE v pa glasuje oktobra. Mislim, da bomo imeli končno razpravo na plenarnem zasedanju novembra, tako da bo prišlo do resne razprave, ne bo samo obrobna razprava. Sedaj pa se zelo veselim še naslednjega vrhunca dneva. Pridružil se nam bo komisar Andor, trenutno je na poti, je torej že pred dvorano, ne bomo prekinjali zasedanje in bomo mu kar predajemo besedo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 Ja, wir freuen uns sehr. Eine Torej, zelo smo veseli, da lahko izmenjamo mnenja s eh, komisarjem Andorjem. Pristojen je za zaposlovanje, socialne zadeve, socialno integracijo v okviru strukturiranega dialoga. Bodo danes eh, poslanci obravnavali veliko število konkretnih vprašanj. Nekaj časa še imamo do šestih približno imamo časa, torej skoraj da eno uro in se že veselim razprave. Gospod komisar, beseda je vaša. Evropski parlament eh, bo seveda z veseljem prisluhnil temu, kar imate povedati, na to pa se že veselim živahne razprave. Beseda je vaša. Eh, eh, hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani, najlepša hvala da ste mi dali priložnost, da se z vami pogovorim o obdobju, ki nas čaka. Če bi se šalil, bi rekel, da glede na to, da se veselimo zadnjega aktivnega leta te komisije, bom kratek in bom prepustil več časa za razpravo. Če pa sem iskren, to res ni trenutek, začetkom bi se morali situacije lotevati preveč ležerno. Evrokriza se še nadaljuje, očitno. To ne pomeni, da se nadaljuje tudi recesija. Kot veste, je pred nekaj meseci bilo gotovljeno, da se je recesija povprečno gledano v evroobmočju zaključila, bolj natančno druga recesija znotraj evroobmočja se je zaključila kar pomeni, da obstajajo določeni pozitivni znaki glede oživitve gospodarstva, prihaja do pozitivnih premikov tudi na področju zaposlovanja. V nekaterih državah se je zaposlovanje izboljšalo. Znaki so sicer skromni, zato se mi zdi, da ne bi smeli prehitro biti zadovoljni sami seboj. Predsednik komisije Baroso je v svojem govoru o stanju v Uniji jasno povedal, da komisija ne verjame, da bo kriza zaključena kar tako, še naprej si moramo prizadevati, ker želimo zagotoviti trajnostno oživitev v Evropski uniji. Predvsem pa bi morali poskrbeti za to, da bo strategija za oživitev gospodarstva vključila številne korake, s katerimi bomo izboljšali strukturo monetarne unije. Občutek imam, da bo to eno od ključnih področji, o katerih se bomo pogovarjali in kjer bomo sprejemali odločitve v prihodnjem obdobju. K temu bi se rad povrnil čez nekaj minut. Predtem pa bi rad povdaril, da je to eden od najbolj pomembnih stebrov v smislu, kakšne proračunske odločitve sprejemamo, kako oblikujemo proračunske instrumente, na kakšen način postavljamo strukturo proračuna za unijo v prihodnosti. Verjetno dobro veste, to je pomembno tudi za moj portfelj da vse razprave še niso zaključene glede finančnih instrumentov Unije, še posebej pri nekaterih vidikih Evropskega socialnega sklada ter pri manjših instrumentih ostajajo nerešena vprašanja. V tej fazi si moramo še vedno prizadevati za to, da storimo vse v svoji moči, da bi finančna sredstva za socialno kohezijo, za poslovanje, na voljo. Doseči moramo maksimum, kar se od nas pričakuje na podlagi prejšnjih predlogov in pogajanj. To velja tudi za Evropski socialni sklad, za sklad za prilagoditev globalizaciji. Tu ne gre toliko za kvantitativna vprašanja, ki jih še nismo uspeli rešiti, temveč bolj za kvalitativna. Nekaj zadev je treba razrešiti še v okviru programa Evropske unije za nudenje pomoči najbolj ogroženim. Sam bi rekel, da je stanje nujno. Države članice in deležnike moramo pripraviti na to, da se bodo lažje sami pripravljali na prihodnost da bodo lažje načrtovali. Pri skladu za jamstva za mlade z delom še nismo zaključili. Upam, da bomo k malu imeli jasnejšo podobo, kaj se bo s tem skladom dogajalo, da bodo tudi države članice in regije lahko začele pospešeno pripravljati načrte s tem v zvezi. Sedaj pa bi se povrnil k vprašanju monetarne unije. Kot sem povedal, to bo ključno vprašanje v prihodnih mesecih. Kar nekajkrat smo se že o tem pogovarjali, verjetno veste, da so potekale usporedne razprave z ministri v svetu, z odborom za zaposlovanje, z odborom za socialne zadeve. Govorili smo o izzivih, s katerimi se sooča evroobmočje, monetarna unija, vse večje polarizacije. Jutri bomo objavili tudi določene podatke s tem v zvezi in ti podatki bodo samo podkrepili moje teze. Kljub oživitvi gospodarstva ostajajo precejšnja razhaja glede zaposlovanja, glede socialnega stanja. Pripravili smo metodologijo, nova orodja, s katerimi bi morda lahko pomagali evropskim institucijam, tudi parlamentu, da lažje spremljajo rast vse večjih neenakosti, vse večjega razkola pri socialno-gospodarski uspešnosti držav članic. S tem bomo pomagali tudi pri pripravi meril, pri pripravi rešitev za težave. Vprašanje konvergence je prav tako pomembno. S konvergenco se ukvarjamo tudi v kontekstu socialne razsežnosti pogodbe. Tudi drugi evropski programi in pobude, še posebej strategija EU 2020, postavljajo to vprašanje v središče. Vzpostaviti je treba ravnotežje znotraj procesa, izpiliti ga je treba, okrepiti je treba socialno razsežnost, to je res nujno potrebno. Če želimo spodbujati konvergenčnost znotraj družb, pa tudi znotraj držav članic, moramo storiti več in tega bi se morali lotiti tudi v prihodnjem sporočilu o socialni razsežnosti gospodarske in monetarne unije. Predsednik Baroso je že najavil, da bo to sporočilo komisije objavljeno oktobra. še seznam nekaterih drugih področji, kjer trenutno pripravljamo potencijalne pobude. No, te pobude smo bodi si že najavili, bodi si delamo na njih z namenom, da bi opredelili vse tisto, kar moramo še storiti, preden se nam kot komisiji izteče mandat in preden se vam kot parlamentu izteče mandat. Glede zakonodajnih predlogov naj povem, da nameravamo sprejeti nekaj predlogov, s katerimi bomo dodatno izboljšali zaposlitvene možnosti in delovne pogoje. Ne gre samo za to, koliko delovnih mest je bilo negativno prizadetih zaradi krize v zadnjih letih, gre tudi za to, da se je kakovost delovnih mest poslabšala. Tudi delovni pogoji niso nič boljši. Praktično smo že pripravljeni. Pet direktiv z področja delovne zakonodaje želimo združiti v nov predlog direktive. Na tem predlogu že delamo. Potem je tu še predlog za uredbo Evropskega parlamenta in sveta o krepitvi evropskih zaposlitvenih storitev Eurasa. Mobilnost je dejansko pomemben dejavnik Evropske unije še posebej v kontekstu trga dela, imamo pravico, temeljno pravico in svoboščino, da delamo v drugi državi, to je pravica posameznikov in podjetij. Vprašanje pa je, kako lahko poenostavimo ta postopek, da bo koristil zlasti brezposenim na eni strani in tudi podjetjem, ki ne najdejo prave delovne sile v svoji soseski na drugi strani. Potem je tu še predlog glede kakovostnega okvira za vajeništvo. Lani decembra smo pripravili svežen o zaposlovanju. Potem je pa tu še en kakovostni okvir za prestrukturiranje. Ta zadnji bo temeljen na poročilu, ki ste ga sprejeli v začetku letošnjega leta. Naslednji na seznamu je predlog odločbe sveta in parlamenta za vzpostavitev Evropske platforme za boj proti neprijavljenemu delu. Boj proti neprijavljenemu delu je predmet spletnega posvetovanja, ki smo ga začeli izvajati. Ko bodo posvetovanja zaključena, moramo oceniti rezultate, povedati, kaj dejansko pričakujemo od tega želimo si, da se vzpostavi evropska platforma za boj proti neprijavljenemu delu. Nekatere od teh tematik, kot so neprijavljeno delo, prestrukturiranje, informiranje, posvetovanje z delavci, segmentacija trga dela, vidiki delovno-pravne zakonodaje, pogodbe, vse to bo predmet konference o delovno-pravni zakonodaji, ki bo potekala konec oktobra. Prepričan sem, da ste s tem seznanjeni, da ste seznanjeni z našimi načrti, da konec oktobra organiziramo takšno konferenco. Če se dotaknem še nezakonodajnih predlogov, nedavno ste na plenarnem zasedanju razpravljali o tem, v Strasburu ste se udeležili te razprave, govorili smo o zdravju in varnosti pri delu. Sam sem se strinjal z vašimi pomisleki glede strategije. Upošteval bom tudi rezultate javnega posvetovanja s približno 500 temi prispevki. Kolegi v komisiji bo kmalo sprejel odločitev, kaj storiti naslednje. Sedaj pa še leto 2014. To ne bo polno leto, niti za parlament, niti za komisijo. Vseeno pa moramo z delom nadaljevati, vsaj na nekaterih predlogih, ki lahko spremenijo stvari. Pomembnejši zakonodajni predlogi za preostanek obdobja, najavili smo jih že leta 2012, so pregled direktive o usklajevanju socialnih varnostnih sistemov. Ta predlog je del svežnja o mobilnosti, ki ga bo komisija najavila v delovnem programu za leto 2014. S tem bomo tudi predstavili svoje zamisli glede prostega pretoka delavcev, predlagali tudi ustrezni okvir. To je edini zakonodajni akt, ki ga nameravam predlagati za delovni program komisije za leto 2014, drugega ne nameravam predlagati. Vseeno pa bom predložil določene zamisli, ki imajo potencial za to, da podbudijo ustvarjanje novih delovnih mest, da izboljšajo zaposlitveno stanje in da prispevajo tudi k poglobitvi gospodarske in monetarne unije. Pri ustvarjanju delovnih mest in pobudi za mikrofinance za podjetništva se mi zdi, da bi bilo da pogledamo, kaj smo storili v zadnjih treh letih, ko smo oblikovali sklad za nudenje pomoči mikropodjetij. Države članice so tiste, ki so pred tremi leti predlagale ta instrument v novem večletnem finančnem okviru, si želimo zagotoviti dovolj sredstev na evropski ravni za podporo mikropodjetjem. Potem je tu še ena pobuda za ustvarjanje delovnih mest v zelenem gospodarstvu o tem trenutno razmišljamo v tesnem sodelovanju s službami komisarke Hedegard in komisarja Potočnika. Že modri načrt oziroma osnutek načrta za poglobitev Evropske monetarne unije je govoril o tem, vse to se omenja tudi v strategiji EU 2020. Hvala lepa za pozornost, sedaj pa bom odgovoril na vprašanje, se soočil z vašimi kritičnimi pripombami, če jih imate. No, morda kakšna kritična pripomba, zagotovo pa tudi pozitivna pripomba. Torej imamo seznam govorcev, ki šteje že 12 govorcev. Čas je omejen in predlagam, da po šest tih eh, pripombah naredimo premore in da lahko komisar lahko odgovori na to pa naslednja, naslednji krok. Kar pomeni največ dve minuti na osebo. Bomo nastavili ure, je dobro tako, dobro. Torej, čava ori. Ludvigson, das wären die drei, die... To bi bil torej prvi krok, na to Elizabeth Schroeder, Danuta gospod Plenkovič, gospa Maretič in gospod Tomasman. To so torej zaenkrat vsi. Dve minuti, čaba uri, izvolite. Hvala lepa. Najprej bi rad pozdravil komisarja. Nekaj vprašanj bi želel izpostaviti. Rekli ste, da bo oktobra pripravljeno sporočilo. Morda bomo takrat izvedeli kaj več o socialnem področju nasploh. Zelo malo smo izvedeli strani predsednika Barosa, zato upamo, da bo v tem sporočilu nekaj bolj konkretnega, kakšna nova informacija. Če spregovorimo še o posameznih točkah, ki ste jih omenili. Časa imamo zelo malo. Evropski parlament ima na voljo malo časa. Če boste vi pripravili predloge za zaposlovanje mornarjev, se mi zdi, da boste morali ta predlog hitro predstaviti. Govoriti bomo morali tudi o tem, kaj bo Unija financirala, Tere zadeve naj bi, po mnenju Unije, financirale države članice, do sedaj namreč te zadeve niso bile dovolj jasno opredeljene. Ali gre za evropski program, za nacionalni program? Ne razumem, kaj želite spodbuditi evropske programe, nacionalne programe. Potem je tu prenosljivost pokojnin. Tega niste omenili v svojem govoru. Zato vas sprašujem, gospod komisar, kaj bi morali storiti z pomočjo za najbolj ogrožene? Zdi se mi, da je zelo pomembno, da nam posredujete dodatne informacije o tem. Gostovanje. Mislim, da bomo tu morali sprejeti dodatne odločitve ali morda pripraviti pripravljate tudi kaj v zvezi z napotitvijo. Omenili ste tudi strategijo. Rekli ste, da potrebujemo strategijo čim hitreje. Veliko javnih predstavitev smo imeli na željo političnih skupin. Upam, da boste čim hitreje pripravili strategijo. Prosim, da prepričate o tem tudi svoje ostale kolege komisarje. Skratka, strategijo potrebujemo takoj, ko je to možno. Najlepša hvala, skoraj ste se držali besede. Alejandro, izvolite. Hvala, predsedujoči. Hvala lepa komisarju za vse napovedi. Nekatere napovedi se mi zdijo precej iluzorne. Na koncu nam bo morda uspelo nadoknaditi zaostanek, izpolniti kakšno obljubo, ki jo še nismo. Par stvari mi ni jasnih. Kako ste si zamislili časovnico za strategijo za jamstvo za mlade? Do katerega roka naj bi odločali o tem, kdaj naj bi kolegi pripravil novo strategijo? Govorili ste tudi o krizi. Menim, da že počasi vidimo luč na koncu tunela. Vendar je vprašanje, ali je luč res luč na koncu tunela ali je to luč vlaka, ki prihaja v nasprotni smeri. Če si pogledate, koliko je brezposelnih v Evropi. V nekaterih državah res prihaja do zniževanja števila brezposelnih oseb, vendar to zaradi tega, ker ti brezposelni odhajajo drugam. Še naprej prihaja do propada podjetij, zaposlenost se zmanjšuje, brezposelnost se sicer res zmanjšuje teoretično, ampak do tega prihaja zaradi tega, ker ljudje enostavno zapuščajo države. Strategija EU 2020. Koliko ljudi naj bi zaposlili, koliko ljudi naj bi delalo v Evropi? To je ključno za rešitev krize. Glede gospodarske in monetarne unije, par besed. Mi vam bomo skušali pomagati za to, da opredelimo določene kazalnike, na podlagi katerih bomo spremljali tudi konvergenčnost, vendar, komisar, nujno potrebujemo politike, ki bodo k temu spodbujale. Mednarodni denarni sklad je rekel, da podpira program stabilizatorjev za Evropo, ker bomo s tem našli pot iz krize. Predvsem je treba odpraviti brezposelnost. Španski tisk o tem poroča. Mednarodni denarni sklad spremlja ta trend veliko bolj pozorno in dosledno. Ponuja alternativne možnosti, ki jih komisija v tem trenutku ni zmožna podati. Bi lahko sami povedali, kaj o tem ali je moč storiti kaj še preden se objavi poročilo. Še finančni instrumenti, komisar. Smo pravzaprav v zadnji fazi razprave o socialnem skladu, skladu za prilagoditev globalizaciji. V očeh javnostih v Evropi izgubljamo verodostojnost. Nekaj je treba storiti glede teh skladov, zato ker je pomembno, da s temi skladi nadaljujemo socialnim skladom, skladom za prilagajanje globalizaciji, jamstvo za mlade je treba razširiti na mlade do 30. leta. Mladim je treba pokazati, da Evropa misli na njih. Hvala. Najlepša hvala, dve minuti za jutro Steinrock. Izvolite. Upam, da imate prav, komisar, da se bo konjunktura nadaljevala upam, da so časi krize mimo, ampak industrija pravi drugače, saj v Nemčiji, tako da to je prvo opozorilo. Vzpostavljeni so, so bila sicer nova delovna mesta, ampak če si pogledamo situacijo v Evropski uniji, imamo atipične oblike zaposlovanja, veliko socialnega dumpinga, zaposlovanje na črno, tako da težave so če dalje večje. Zanima me, ali, je komis, ali komisija ni dovolj resno se lotevala teh vprašanj v preteklih letih, mar morda ni postopala dovolj odločno. Foxcom, na primer, to je češko podjetje, pri katerem delajo zaposleni iz tretjih držav in tudi iz eh, držav evropske soseske za približno 120 evrov na mesec. Kot veste, bomo če, jutri pripravili tudi sporočilo o nadzorovanju nad zaposlovanjimi podgoji. Treba je namreč spodbujati podjetja, da bodo sploh lahko konkurenčna. To pomeni tudi potrebne delovne inšpekcije in tu se predvideva posebna odgovornost um, za delovne inšpekcije. Komisija predvideva strategijo za boj proti zaposlovanju na črno. Zanima me, ali gre vaša strategija res dovolj daleč. Moramo res uvesti evropske nadzornike, kajti pri pripravi našega poročila smo ugotovili, da so države članice nekoliko nemočne zaradi pomankanja iz evropskih izmenjav. Mar um, bi morda potrebovali evropsko pobudo, evropsko agencijo, ki bi tu lahko storila več? Delojemalke in delojemalci v Evropski uniji so namreč zelo različni se zelo um, ogorčeni nad uh, dumpingom, kajti številni ljudje so šli na ceste zaradi tega, ker na mesec uh, zaslužijo približno 300 evrov in od tega v Evropi ne morete nikjer preživeti. Tako da predlagam, da si tudi to zabeležite. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je Ole Kristensen. Izvolite. Hvala lepa predsedujoči, hvala lepa tudi komisarju za podano izjavo. Naj se za hip pomodim pri zdravju in varnosti na delovnem mestu. Potrebujemo strategijo za zdravje in varnost pri delu. Veliko denarja nas stane države članice, ker imamo v Evropi ogromno ljudi, ki umrejo na delovnem mestu zaradi neustreznih pogojev. Veliko ljudi je kronično bolnih zaradi težkih delovnih pogojev. Mi si želimo, da bi ljudje čim dlje ostali na trgu dela. Če ne bomo nekaj storili na področju varnosti in zdravja pri delu, me skrbi, da bomo enostavno izgubili ljudi na trgu dela. Naj vam podam konkreten primer. Unija frizerjev in delodajalcev me je obvestila o tem, da bodo v zelo kratkem času zavrnili možnost, da se kolektivna pogodba izboljša. Namreč frizeri ne želijo več delati z nevarnimi kemikalijami. Ali je res, da bo komisija takšen sporazum zavrnila? Ali, bo namera, ali namerava komisija to spremeniti v zakonodajni akt na evropski ravni? Najlepša hvala, naslednja pa je Edith Bauer. Izvolite. Rövidke kérdésem van, és biztos be... Hvala lepa, predsedujoči. Tri kratka vprašanja, ki bodo zagotovo izražena v eni minuti. Pluralizacija oziroma polarizacija se nadaljuje, kar nas skrbi. Omenili ste, da bomo potrebovali nova urodja, nove instrumente. Zanima me, o kakšnih instrumentih govorite. Kako lahko preprečimo vse globljo polarizacijo v Evropi? Vprašanje številka dve. Jamstvo za mlade. Kaj nameravate storiti s tem v zvezi? Kaj nameravate storiti za to, da bi podprli tiste, ki opustijo šolanje in boste plačali, da se vrnejo nazaj v šole? Ali boste podprli predlog, da se schema jamstva za mlade razširi na mlade do 30. leta starosti. Potem pa še tretje vprašanje, sistemi socialne varnosti. Te je treba uskladiti. Mislim, da boste morali tu stvari na novo premisliti. Boste nadomestili direktivo 883 z novo, če ja, s kakšnim zakonodajnim aktom? Najlepša hvala, Ule Ludvigson. Vi ste na vrsti. Tack för ordet och trevligt att se kommissionären här. Hvala lepa. V veliko veselje mi je, da je komisar danes z nami. Pogovarjali smo se o enem od najbolj pomembnih vidikov v Evropi. Pravzaprav smo izpostavljali tiste največje izzive. Izkušnje kažejo, da če obstaja konjunktura, vseeno ostaja nekaj posameznikov, ki zastanejo na poti, ki nimajo dela, ki ostanejo brezposelni. Nažalost se to dogaja. Sam sem prepričan v to, da bi morali v prihodnje, ko bomo obravnavali ta vprašanja, poskrbeti za večje sodelovanje med Evropsko unijo, torej med komisijo in akteri na trgu dela. Vem, da je bilo sprejetih nekaj pobud, vendar se vseeno zastavlja vprašanje, kdaj se bodo stvari dejansko premaknile, kdaj bodo razprave s socialnimi partnerji, delodajalci, delavci, komisijo stekle, da se najde prava rešitev. Vem, da ne moremo vsak čepeti v svojem kotu in iskati rešitve, ampak sindikati, delodajalci, delavci, vsi morajo sodelovati v tem procesu. Enako velja za razne nacionalne organe. Zdi se mi, da bi morali ta posvetovanja, to komunikacijo čim hitreje in nujno spostaviti. Zdi se mi, da stvari apsolutno predolgo trajajo. Zganiti se je treba, sprožiti pobude čim hitreje. Sprašujem komisarja, kaj smo storili do sedaj glede tega. Še posebej me zanima, kaj ste storili glede brezposelnosti mladih. No, vse zadnje je to največji problem, s katerim se trenutno soočamo. Poleg tega je tudi globalna brezposelnost na nezavidljivi ravni. Plenkovič. Hvala lepa, gospod Plenkovič, kot zadnji, potem besedo dobi komisar. Plenkovič. Hvala lepa. Hvala <clears throat> um, lepa. Uh, v bistvu. hvala za razumevanje, nisem vedel, ali imam tolmačenje iz hrvaščine. Eh, rad bi povedal, kot poslanec, ki spremlja odbor za proračun, lahko rečem, da mi je bil najbolj zanimiv del vašega izvanja glede zakonodajnih ukrepov v naslednjem sklicu in še zlasti eh, spremljam zadeve v zvezi z jamstvom za mlade, ker je to za Hrvaško zelo pomembno, glede na to, da imamo zelo veliko stopno brezposobnosti mladih, veliko število brezposobnih do 24. leta starosti in tudi tisti, ki so že dolgoročno brezposelni. Tako da se na Hrvaškem ukvarjamo s tem vprašanjem in smo zelo zadovoljni, da je to isto vprašanje našlo tudi prostor v središču vaših prizadevanj. Ta evropski model je za nas zelo eh, zanimiv in pri nas javnost nestrpno pričakuje odgovore na ta konkretna vprašanja. Potem pa še eno vprašanje, ki je pravzaprav posledica članstva Hrvaške v Evropski uniji. To je nekaj, s čimer ste se najbrž tudi vi srečevali pred kakšnimi desetimi leti. In sicer gre za napotene delavce, tiste, ki so delali ob hrvaški meji, predvsem v špedicijskih podjetjih. In zdaj se dogaja seveda, da imamo spremenjeno situacijo, ker imamo meje z eh, Slovenijo in Hrvaško znotraj Evropske unije brez carinskih služb, kar pomeni tudi brez zaposlitev za tiste, ki so prej delali na teh delovnih mestih, tako da eh, njih še zlasti zanima, kakšne so možnosti raznih oblik pomoči iz evropskih socialnih skladov eh, ali obstajajo možnosti neke kompenzacije za ta izgubljena delovna mesta. Hvala naprej za odgovor. <clears throat> Najlepša hvala novemu kolegu. Dve minuti je res brutalna časovna omenitev, ampak zdi se mi, da ste dobro držali časovne omejitve. Spoštovani komisar, komisiji pa damo ponovadi možnost, eh, da spregovori ne, nekoliko daljše. Izvolite. Potrudil se bom eh, odgovoriti na vsa vprašanja in upam, da ne bom ničesar izpustil. Začnimo z brezposelnostjo mladih to je dejansko tematika, eh, ki ste jo vsi omenili. No, sedaj imamo nekoliko manjšo preglednost tega, kar se dogaja kot spomladi, ker je sedaj ravno faza izvedbe. Po Berlinskem vrhu je svet tudi oblikoval smernice, seveda je tam bila gostiteljica Angela Merkel, ampak Zato so bile morda zadeve tudi nekoliko bolj vidne v spredju in odmevne. Naj vam povem, da bo komisija v kratkem sklicala sestanek s tistimi, ki se v praksi ukvarjajo s to uh, problematiko. Načrtovanje na področju jamstva za mlade se odvija tudi eh, v konkretnih državah, recimo v Italiji, na portugalskem komisija pristojnim organom teh država konkretno pomaga pri pripravi vsega potrebnega za jamstvo za mlade in lahko rečem, da smo skoraj na stalni zvezi preko rdeče telefonske linije, da smo v stalnem stiku tudi z generalno direkcijo za zaposlovanje in 20 eh, držav, ki bo dejansko lahko koristilo sredstva iz pobude za zaposlovanje mladih, eh, bo že moralo začeti s temi dejavnostmi eh, nekje v novembru, drugi se bodo tega lotili pozneje. Odkud bo prišel denar? Torej, denar dobežal iz združenih sredstev, ki jih bomo združevali tako iz nacionalnih virov, iz Evropskega socialnega sklada in iz pobude za zaposlovanje mladih v specifičnih regijah. To zadnje je ra ravno najbolj občutljivo, ker ciljne skupine in ciljne regije so še vedno predmet razprave v parlamentu in tudi pri nas. Lahko vam razložim, kakšen je bil namen izvornega predloga, nismo se kar tako odločili za številko 25. Ampak rekli smo, če bomo oblikovali nek nov instrument, ki mora dejansko prinesti rezultate, potem se moramo sedotočiti na regije, kjer je situacija najslabša. Zato smo rekli 25. Če pa ima kdo kak boljši predlog, smo pripravljeni razpravljati tudi o tem. Ampak sam sem rekel, 20 bi bilo noro ker potem instrument izgubi na moči in tisti, ki dejansko potrebujejo posebno pomoč, je ne bodo dobili. Glede starostnih omejitev in starostnih skupin, pa lahko ponovim. Zakaj smo rekli 25? Zaradi tega, ker je vas koncept jamstva za mlade, pomagati mladim v tem prehodnem obdobju iz eh, šole, pri tistih, ki zgodaj opustijo šolanje in eh, ki potem nekako izpadajo iz eh, sistema. Še zlasti, če prihajajo iz ogroženih skupin prebivalstva eh, in recimo jasno je, da nekdo, ki ima diplomo, morda ne bo takoj v prvih treh mesecih našel službo, ampak v šestih mesecih jo najbrž bo. In potem smo poskušali upoštevati tudi z drugimi komisarji, združiti sredstva in pogledati, kje lahko pridobimo sredstva. Če bomo teh sredstev v prihodnje več, potem bomo lahko starostno mejo zastavili tudi više. Jasno, če bomo imeli več sredstev, bomo lahko to starostno mejo zvišali tudi na 30, če bo treba. V vsakem primeru pa se hočemo odzvati na težko situacijo v zvezi z poslovanjem mladih v specifičnih državah in regijah, ampak dejstvo je tudi, da so šolski sistemi različni, da se ponekod uh, učni programi izvajo nekoliko dlje in da so potem tudi starostne skupine drugačne in da potem tisti, ki zaključijo študij, želijo oditi nekam drugamo, neko drugo državo in tam delati nekaj let, da si pridobijo izkušnje in vse to je treba pogledati in v luči tega morda tudi zvišati starostno omejitev, ampak najprej bi ustrajal na tem, da se ukvarjamo zadevami v okviru sredstev, ki jih imamo na voljo. V svojem prihodnem obisku na Hrvaškem, to je odgovor gospodu Plenkoviču, se nameravam pogovoriti z eh, številnimi ministri ravno o vprašanju brezposelnosti mladih, eh, tudi v zvezi s stopnjo brezposelnosti. Eh, imamo, lahko rečem, tri najbolj kritične države na področju brezposelnosti ehm, mladih. Obiskal bom tudi konkretne projekte, ki črpajo iz ekonomskega socialnega sklada. Pogovoril se bom o schemi projektov, o načinih financiranja in pogledal, kakšno je stanje znotraj države. Veliko je bilo še drugih vprašanj, tudi o zakonodajnih dosijajih in upam, da bo v naslednjih nekaj tednih možno zadeve urediti na področju napotenih eh, delavcev. Že Irci so se zelo potrudili na tem področju, tudi Litvansko predsedstvo jim sledi tako da bi lahko oblikovali neko skupno stališče. Sam spodbujam države članice k temu, da se potrudijo razumeti tudi argumente drugih, ker nekatere države članice so se že izkazale kot prožne in prožne odprte, druge spet niso take in mislim, da bi bilo najbolje, da bi se potrudili za kompromis v smislu tega, da bi se vsaka država poskušala oživeti v to, kar govorijo v drugi državi. In treba se bo potruditi, da se izognemo situaciji, da ostanemo brez nove zakonodaje in da se eh, zvišuje število sodnih primerov, kjer je treba zadeve jasno opredeliti. In tu so zadeve na področju napotenih delavcev dejansko nejasne in to potem posredno vpliva še na veliko večje število drugih zaposlenih. Potem Lahko vas veselim s podatkom, da se trialog začne danes večer in upamo, da se bo, za, da se bo tudi ugodno iztekal. Potem glede vprašanja vsebini eh, pobude za naslednje eh, leto, ko govorimo o koordinaciji na področju socialne varnosti, naj vam podam primer se ukvarjamo z vprašanji, ki izhajajo iz dokumenta gospe Redingove iz meseca maja. In preučujemo situacijo na podlagi mnen, eh, kako dolgo bi morala trajati obdobje eh, upravičenosti do socialne pomoči v primeru brezposobnosti. Ta obdobja so po različnih državah članica zelo različna od 3 do 6 mesecev najpogosteje. Zdaj ne vemo, ali bi to bilo treba podaljšati paušalno ali zagotoviti neke nove standarde, ki bi veljali za celotno Evropsko unijo. To je le eno od številnih vprašanj, na katera še ne morem odgovoriti podrobno, ker so zadeve še v fazi posvetovanja. Sem pa jasno slišal tudi vprašanje gospoda Örija. da rezultate res potrebujemo v čim krajšem možem času in lahko vam zagotovim, da dejansko delam na tem po najboljših močeh. Okay, uh, uh... Če imam še nekaj časa na voljo, bi povedal še nekaj o socialni razsežnosti, polarizacija je tudi pomembno vprašanje. Moramo imeti sistematične eh, zmogljivosti za spremljanje te polarizacije imeti moramo orodje za merjenje in primerjavo. In gospod Cerkas je tudi uh, zastavil vprašanje o avtomatičnih stabilizatorjih. Eh, lahko rečem, da smo razpravo o tem, da raziščemo možnosti, ki so nam na voljo že začeli. Uh, strinjam se eh, s tem povezanih dokumentov eh, Mednarodnega denarnega sklada in drugih ustanov. Komisija trenutno preučuje zadeve in je zelo težko že sedaj reči, da lahko pričakujemo kaj konkretnega. Najlepša hvala. Elizabeth Schröder, dve minuti, upam, da nam bo uspelo. Da gospod Andor, mislim, da je primerno, da kar nadaljujem. Gre za socialno situacijo in za monetarno unijo. Sem vas prav razumela glede predlogov, ki jih pripravljate v tem letu. Torej, stabilizacijski mehanizem ne bo predlagan, kajti zdelo se mi je, da je to pravzaprav tisti instrument, ki bo razrešil ključno vprašanje, ki se glasi ali bomo socialne in gospodarske vidike lahko zaobjeli tudi v okviru mm, monetarne unije, ali bi lahko torej tudi gospodarska neskladja to odpravili. Torej želim, da ste zelo konkretni, ali bo stabilizacijski mehanizem del vašega predloga in če da, kdaj bo ta predlog podan. Potem še eno vprašanje. Zanimal bi nas bi me predlog glede Evropske platforme za boj proti delu na črno. Kaj si lahko obetamo? Kaj pripravljate? V kakšni obliki bo ta predlog podan in kdaj bo podan? Prav tako me to zanima. Pravzaprav me zanima še ena zadeva, na katero že dlje časa čakamo. Tu gre za kvalitativni okvir na področju upravljanja prakse. Dejali ste, da bo ta predlog podan eh, decembra in zanima me, ali bo imel obliko, naprimer, sklepa komisije in sveta, ali bo to podobno kot pri jamcu za mlade. Kakšno obliko bo ta predlog imel? In še zadnja pobuda, ki ste jo omenili, to je pobuda za zeleno gospodarstvo. Zanima me, kdaj bo ta pobuda podana. Ali bo to k malu? to je pobuda, ki je išla iz vaših dokumentov in želeli bi si, da bi jo podali že v času dela tega mandata parlamenta. Tako upam, da bomo lahko vsi skupaj svoje mandate zaključili na čim bolj učinkovit način. Najlepša hvala, Elizabeth Tepa Danuta. Dve minuti, to je zbar za dužo nogo, imamo tako jed. Najlepša hvala, dve minuti. To je zame zelo veliko, gospod komisar. Najlepša hvala torej, da ste nas obiskali. Povedali pa ste dokaj malo o tem, kaj načrtuje komisija v prihodnih mesecih. Skupaj s kolegi bi radi namreč že danes izvedeli to, kar bomo lahko brali v izjavi komisije o socialni razsežnosti Evropske monetarne unije. Tu me zanimajo bolj eh, podrobne obrazložitve. Ne zastavim vprašanje kako predvideva komisija urediti izdatke v okviru Evropskega socialnega sklada, kako se bodo ti izdatki spremljali. Poleg tega, kako naj bi potekali programi, ki so namenjeni premagovanju krize. Kako bo potekalo jamso, jamstvo za mlade, kako se bo izvajanje jamstva izvajalo, to me zanima. Kajti trenutne izkušnje so dokaj slabe. Uh, razpoložljiva sredstva niso bila smiselno uporabljena. Kmalo bodo na voljo namreč številna sredstva in naša odgovornost bo toliko še toliko večja. Naslednje vprašanje se nanaša na napotene delavce. Kakšno je trenutno stanje? Kaj načrtuje Evropska komisija na tem področju? Treba je namreč najti kompromis v Evropskem svetu. Kaj lahko stori Evropski parlament v tem pogledu, da bi lahko prispevali k oblikovanju kompromisa. Nejasnosti na področju napotenih delavcev je namreč treba razrešiti. In na koncu naj dodam še nekaj. Na Polskem poteka pilotni projekt. Gre za posebno demografsko območje. Gre za projekt, eh, ki poteka v eni izmed regij, in uh, v tem okviru se izvajo posebne dejavnosti. Gre za premagovanje nekaterih težav, s katerimi se sooča Poljska in tudi Evropska unija. Tu gre za demografske težave. Tako da predvidevamo konferenco v Evropskem parlamentu marca in rada bi vas podbudila, da se odeležite naše konference o tem projektu. Hvala. Hvala. Komisar bo zagotovo sodeloval pri številnih. Um, predsedovanjih. Gospa Maletič, izvolite. E, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi za to predstavitev gospodu komisarju, ampak sama bi rada poudarila dejstvo, da je v novi finančni perspektivi za obdobje 2014 do 2020 poseben izziv kombinacija različnih instrumentov financiranja za iste ukrepe, ki naj bi se financirali. In tisto, kar je dejanska prednost tega novega modela financiranja, je potreba, da v teh kriznih časih začnemo razmišljati o tem, kako eh, kombinirati ukrepe ustvarjanja novih delovnih mest z ukrepi za izobraževanje. Namreč eh, določeni tebi ukrepi se največ financirajo iz kohezijskih skladov za regionalni razvoj in zdaj bi bilo treba dobro skoordinirati tudi sredstva iz eh, socialnega sklada in sredstva iz sklada za regionalni razvoj in upam, da se dobro koordinirate tudi s komisarjem, ki se ukvarja s tem področjem. Na drugi strani s posebno mislijo, kako nameniti več pomoči malim in srednjim podjetjem in za izobraževanje konkretno s podarkom na potrebah za delo v malih in srednjih podjetjih. Mislim konkretno na sredstva iz sklada za regionalni razvoj. Potem imam še vprašanje v zvezi s pametno specializacijo. To je nekaj novega v perspektivah od leta 2014 naprej. Tu gre za vključevanje lokalnih enot civilne družbe, neprovitnih organizacij in drugih deležnikov v samo sprejemanje strateških dokumentov. Kako torej nameravate vplivati na to, da bi se načelo partnerstva čim bolje spodbujalo in tudi izvalo v praksi? Hvala naprej. Gospa Kostelo, zjem nas mat. Najlepša hvala, gospa Kostelo, beseda je vaša. Dve minuti. Najlepša hvala, hvala tudi vam, gospod komisar. Imam tri vprašanja in en komentar. Najprej rekli ste, da se kažejo znaki, izboljšav v Evropski uniji, tudi na Irskem je že bolje, ampak eh, po drugi strani pa gledamo trojko, ki se obnaša kot nek zasvojenec z ukrepi strogosti in to se še zlasti dogaja na Irskem. Eh, trojka zahteva, da umaknemo iz našega gospodarstva 3,1 milijarde evrov Eh, evrov, pri tem, da smo mi že uspeli prihraniti 2,5 milijarde in tu ne vidimo logike, ker bo to ravno oduzelo sredstva našim socialnim uh, skladom in to bo imelo dolgoročno slabe posledice za njame, ali lahko storite kaj za Jersko v tem naslednjem proračunskem obdobju, potem, ko govorite o potrebi o, o pospeševanju dejavnosti na področju jamstva za mlade, da je treba tudi poskrbeti za čim prejšo akumulacijo sredstva, da se bodo te zadeve res začele ugotoviti izvajati. Ali nam lahko zagotovite, da se bodo začele dejansko financirati in izvajati že ob koncu leta 2013-2014, da bomo ljudem, ki so zdaj stari 23 let, lahko končno ponudili neko možnost in da to ne bo spet predolgo trajalo, ker se, da bomo spet predolgo čakali, preden se ti programi dejansko začnejo izvajati. Potem glede političnih okvirov. Eh, Mislim, da je treba čim prej poskrbeti z roko v roki z jamstvom za mlade tudi za politiko na področju vajništva in stažiranja, torej prakse za mlade, ki prihajajo iz šol, da jih nekako zaščitimo. In vse te politike je treba med sebojno uskladiti in sinhronizirati. Sama sem tudi poročevalka na tem področju in eh, skrbi nas povečan obseg določenih programov. Ne vemo, kako si komisija to predstavlja. Ali nam lahko date kaj konkretnega v roke, komisar, da bomo lahko zagotovili našim ljudem doma, da se dejansko zadeve premikajo na bolje? Grazie, sur presidente, sur commissario. Um, Jena ne meni, da bi še kolne. Hvala lepa, gospod predsednik, eh, hvala, gospod komisar. Mislim, da če hočemo izboljšati socialno stanje, moramo ohraniti delovne pogoje in pravice delavcev. Zato me zanima konkretno, kdaj bomo lahko začeli govoriti uh, v konkretnih pojmih o prekarnem delu. S tem namreč povzročamo uh, Eh, zelo težavne posledice za celotne družine, eh, ki se preživljajo na podlagi redkih in negotovih kratkoročnih pogod za določen čas in zato vas hočemo vprašati, kakšna je uradna opredelitev komisije prekarnega dela in kakšne ukrepe namerava komisija sprejeti, da se bo borila proti temu novemu pojavu. Kaj bo storila komisija v državah članicah, ki se ne borijo proti temu pojavu? Zakaj to pravim? Zaradi tega, ker se mi zdi, da vsi, ki delajo pod taki pogoj, postajajo nova eh, revna populacija Evropske unije. Res bi rada vedela, kako bomo pomagali 20 milijonom ljudem, da se izkopljajo iz te revščine do konca leta 2020. In končno me zanima, ali nam lahko date konkretne podatke o tem, kdaj se bo objavila tudi direktiva o pomorstvu, o pomorcih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 kako bomo postavili te omejitve do leta recimo 24 ali 25 in kako namerava komisija oblikovati zahteve oziroma pogoje za upravičenost do tovrstne pomoči. To je še zlasti pomembno za države, ki imajo visoko stopno brezposobnosti mladi, kar velja tudi za mojo državo. Zato bi rada konkretno vprašala komisarja, glede tega novega svežnja ukrepov, ki naj bi ga sprejeli naslednje leto. Me zanima, ali boste upoštevali, kaj se dogaja konkretno že zdaj na jugu Evrope, še zlasti v smislu brezposelnosti mladih. Veliko je mladih, ki so zelo visoko izobraženi ali visoko kvalificirani in preprosto odhajajo iz svojih domovin, ker tam ni nikakršnih priložnosti za zaposlitev. In to je resna težava za celo Evropo. Zanima me, ali razmišljate o kakšni pobudi v zvezi s tem problemom. Potem še vprašanje malih in srednjih podjetij. Oni imajo lahko posebno vlogo pri boju proti brezposelnosti eh, mladih. Zanima me, ali se komisija dejansko ukvarja. Eh, s konkretnimi razmišljanji o tem, kako pomagati malim in srednjim podjetjem s finančnimi spodbudami, da bi zaposlovali mlade. In še zadnje, Tomas Mann, samo eno vprašanje. Kakšno je vaše izkušnje, komisar z evropskim semestrom? Se strinjate s tem, da komisija počne v tem pogledu veliko več, kakor samo moderiranje, ne da ne gre torej samo za narekovanje dela, da gre tudi za spodbujanje držav članic, da postanejo aktivne in da se zagotovijo konkretni podatki. Torej, to je bilo zadnje vprašanje. Sedaj, če pogledam na uro, imate, dragi komisar, na voljo še 15 minut in kopico vprašanj. 15 minut za komisarja Andorja, na to torej eh, zaključimo zaenkrat, jutri ob 9. pa se ponovno dobimo in poteklo bo glasovanje. Um, indeed, some questions also have been left behind from the first round. I will also try to go back to those and indeed. Hvala. Na nekatera vprašanja sem odgovoril uh, v prvi krogu, zastavili pa ste tudi nekatera nova vprašanja, na katere je težko konkretno odgovoriti. Včasih je namreč uh, pobuda nekoliko preveč oddaljena v prihodnosti, ko pa gre za zadeve, ki se bodo odvile prihodnji teden, pa bom moral eh, vas prav tako zaprositi za nekoliko potrpežljivosti. Konec prihodnjega tedna bomo videli, kakšen bo, kakšna bo torej končna ureditev končna oblika pobude. Gospa je slovenska je naprimer eh, popraševala po socialni razsežnosti in sporočilu, ki smo ga podali na tem področju in kaj bi sporočilo vključevalo. Naj eh, povem, kakšne so naše nedajne izkušnje iz eh, Polske o udeležil se foruma in um, Gospod Njevetki je bil prav tako prisoten na podiju in eh, naj povem, da se popolnoma strinjam z pristopom negadajnega premjera Bijeletskega na tem področju. Dejal je, da če je devalvacijski mehanizem edini prilagoditveni notrni mehanizem pri um, monetarni uniji, potem bi morala Poljska še enkrat spremisliti o morebitnem pristopu k območju evra, kajti notranje devalvacije so zelo resna zadeva. To je ena um, izmed analitičnih um, pomislekov, ki jih upoštevamo pri oblikovanju našega prihodnega predloga. Osredotočamo se torej na analize in na odzivanje na politike. Naš predlog torej ne bo prehiteval dejstev. Upošteval pa bo nova konkretna dejstva na področju monetalne politike. Jasno je, da je treba zadeve zastaviti nekoliko bolj široko. Številne elemente bo treba tako ali tako pospešiti, naprimer bančno unijo. To bo treba mm, začeti izvajati veliko hitreje, kakor eh, je trenutno razvidno mm, iz dela, ki je potekalo v prvi polovici tega leta. Uh, prvem krogu odgovorov vam nisem podal konkretnega datuma za pobudo za pomorščake. In um, mislim, da v teh parih trenutkih, ki so mi bili še dodatno na voljo do drugega kroga izmenjav mnen, nisem imel priložnosti, da bi pridobil datum. Ne pozabite, da nekaterih odločitev komisija še ni sprejela, vendar pa sem vas obvestil o tem, da je predlog v dokaj napredni fazi. Potem, naša platforma glede neprijavnega dela. Bi bila torej ta platforma dovoljšna, kot je spraševala gospa Steinruck, in ali bi um, to lahko vključili v že obstoječ okvir? Seveda bo treba zadeve pregledati potem, ko bomo razvili samo pobudo. V pobudo bomo poskušali vključiti vse, kar se je. Uh, pokazalo med samim javnim posvetovanjem. Ravno to je bil namen samega javnega posvetovanja. Želeli smo pridobiti praktične ideje. Naš namen je torej, da bi spodbudili sodelovanje z inšpektorji. Kaj ti mislim, da ni realno pričakovati, da bodo države članice oziroma Evropska unija ali komisija vzpostavile Evropsko inšpekcijo dela mislim, da lahko zagotovimo samo boljšo izmenjavo podatkov in drugo, druge oblike sodelovanj med inšpekcijami dela. Tu lahko citiram ta obisk, ki sem ga imel um, na nizozemskem s premijejem. Ravno premije je govoril o oranžnem uh, kodeksu tu je šlo za razmere migrantskih delavcev v državi. Mislim, da je to glavni povdarek našega prizadevanja. Tu obstaja še velik potencial. Treba je zagotoviti boljše pogoje in prav tako formalizirati oblike dela. Treba je tudi zagotoviti, da se spoštujejo davčne obveznosti posameznih držav članic. Vse to so posebni cilji, ki se povezujejo z um, pobudo, ki jo pripravljamo. Potem mi prav tako zagovarjamo mobilnost. Menimo, da bi morali zagotoviti in spoštovati pravico do gibanja delavcev. Razumemo pa tudi to, kar je dejala gospa Bastos. Obstaja namreč uh, možnost, da bi prišlo do škode za nekatere države članice. Če, ko prihaja torej uh, do izseljevanja delovne sile, naprimer. To vprašanje sem nedavno izpostavil, ko sem obiskal Latvijo. Latvijo smo sicer hvalili zaradi finančnega uspeha, zaradi tega, ker bo prevzela evro v prihodnem letu. Fiskalna konsolidacija v tej državi pa je element, ki ga je treba preučiti. To je potekalo v času, ko so številni mladi zapuščali državo. Čeprav tega trenda ni bilo moč zaeziti, to še vedno predstavlja. Mm, spremenjena razmerja odvisnosti v sami državi. To je eden izmed izzivov za socialno varnost, če torej preveč aktivnega delovnega prebivalstva odide iz države, je za mm, vlado še toliko težje se spopadati z mm, vprašanje revščine, naprimer. Če pride torej do gospodarskega šoka je treba pretehtati tudi širše učinke. Treba je razmisliti o varnosti za človeški vir, tako da zagotovimo bolj eh, krožne oblike migracije, ne samo migracije, ki gredo v eno samo smer. V primeru Špancov, naprimer, ki se izseljujejo v Nemčijo, ugotavljamo, da pridejo po dveh letih do zapoznelega učinka. In naj podarim zmogljivosti, ki jih predvideva jamstvo za mlade. Predvideva namreč um, ukrepe znotraj države. In tu bi lahko bilo jamstvo za mlade velik uspeh. Zagotovili bi namreč, da migracija iz države ni več edina možnost za tiste, ki so izgubili zaupanje v lastno državo. Tako se bodo lahko mladi zanesli na lokalne zaposlovalne agencije, naprimer na lokalne partnerje, ki jim bodo zagotavljali boljše informacije o morebitnih prostih delovnih mestih v regiji. Tako bi lahko mobilizirali nove sredstva za socialne prispevke, naprimer za subvencije, za eh, nova delovna mesta, za boljša vajeniška mesta in sicer na lokalni mentalni ravni. Upam, da bomo torej lahko v tem obdobju zagotovili ponovno gospodarsko oživitev v evropskih regijah tudi prek tega instrumenta. Potem nadaljni instrumenti. Omenjali ste, da bi MSP-je spodbujali k zaposlovanju mladim. Tu smo izpostavili dva instrumenta v nedavnem obdobju. Eden izmed njih je že bil široko uporabljan v evropskem eh, semestru, torej da bi usmerjanje države torej olajšale davčno obremenitev. To prav tako počenja naprimer španska vlada, da prihaja do subven, subvencioniranja naprimer eh, davčnih dejatov za zaposlovanje mladih ali pa da se zmanjša davčna stopnja, kot je to naprimer v Italiji, kot podjetje zaposli neko mlado osebo. Uh, Številni pa so skeptični glede drugega elementa in to je vloga Evropske investicijske banke. Kar nekaj je bilo dogodkov in predsednik Evropske investicijske banke je dajal zelo jasen znak, da je EIB zmožna podati usmerjena eh, posojila za podjetja, ki oziroma za mala in srednje velika podjetja, ki uh, bi zaposlovala mlade. Upam, da bo ta pobuda doživela večji zagon, da bo to možno. Tako da nas zanima tudi sodelovanje z njimi, da bi lahko pred teh in preučili, kakšno je morebitno nadaljne sodelovanje, saj po teh prvih spodbudnih pripombah, ki jih je bilo slišati od Evropske investicijske banke. Potem glede dela na črno mislim, da še nisem eh, odgovoril. In mislim, da se nisem omenil, da se nisem osredotočil na svežen za zelene zaposlitve. Mislim, da je tu treba sodelovati in izdelati akcijski načrt. Oziroma akcijski načrt je že bil priložen sporočilu lani aprila. Nekoliko več napredka smo dosegli pri zaposlovanju na področju IKT. Skupaj s komisarko Krš smo se zauzeli za več delovnih mest, za več usposabljanja mm, ljudi za delo na področju IKT. Seveda pa, ko pogledamo gospodarstvo, tu ne gre za samo en sektor. Gre za številne sektorje. Seveda je res, da nekatere puščamo ob strani, naprimer gradbeništvo ali pa avtomobilsko industrijo. Pa prav tako nekatere panoge, mm, energetsko intenzivne industrije. Mislim, da lahko s sodelovanjem z drugimi komisarji lahko predlagamo praktične predloge še pravi čas morda bom res imel čas se udeležiti tudi seminarja gospe Lamber eh, o zaposlitvi konec eh, novembra, upam da nas boste lahko obvestili. Nekoliko več vam bom takrat upam, da lahko povedal o pripravah eh, našega svežnja. Trenutno je še prezgodaj, da bi razpravljali o konkretnih podrobnostih. Imam morda še minuto? Dobro, pol minute. Na kratko naj se dotaknem še kolektivnih pogodb eh, sindikatov fridizerjev. Frizerjev, ki so bile omenjene v prvi izmenjavi mnen, žal je poslanec, ki je za vprašanje zastavil, že odšel, ampak naj vse ne odgovorim. Upam, da veste, da tu ne gre za avtomatičen proces. Prav tako ni postavljen rok komisija mora zadevo preučiti, ni pa nikakršne obveznosti, da naprimer eh, sporazum socialnih partnerjev komisija prevede v zakonodajno pobudo, tako da tudi ni predviden nikakršen rok za obravnavo takšnega predloga. Mislim, da morate upoštevati, da komisija eh, ima dokaj široko področje delovanja, za katero je od, odgovorna, torej zdravje in varnost pri delu in potem potem imamo tu proces refit, um, pametno upravljanje, ki ga izvajamo na drugi strani. Treba je torej preučiti, kdaj bo pravi trenutek za soočanje s takšnim uh, konfliktom. Obravnavanje takšnih vprašanj torej ni nujno lahka naloga ko gre za zdravje in varnost pri delu, sicer včasih obstaja močen zagon, ampak tako kot eh, komisija in Evropski parlament ne obstajamo v vakumu. Tu gre za skupno odgovornost Evropske unije, tu gre za zdravje zaposlenih, za stroške za podjetje, za enake možnosti, enake pogoje na tr Evropskem trgu dela in za vodilno vlogo Evropske unije na tem področju, torej vodilno v primerjavi s preostankom sveta. Trudimo se, da bi to našo vlogo ohranjali tudi v sodelovanju z Evropskim parlamentom. Hvala. Najlepša hvala komisarju. Mislim, da ste dobro podali sklepne pripombe. Naš dialog z vami seveda nameravamo še nadaljevati. Najlepša hvala kolegom in kolegicam, ki so zdržali vse do konca in postavljali zelo. Um, zagreta vprašanja. Najlepša hvala tudi sekretarjatu in tolmačem, ki so nam danes pomagali. Najlepša hvala.